Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, während der eine Spoštovani kolegi in kolegice, en del našega odbora se, se, se še sestanja z INTA in eh, drugi del se sestaja z odborom za okolje in razvoj. Tako da, tisti, ki ste tu, prav lepo vas pozdravljam in lepo pozdravljeni tudi gostje. Najprej nas čaka posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede instrumenta za begunce v Turčiji in še prej pa nekaj kaj eh, uvodnih pripomp. Kolega McAllister. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolege. Tudi sam bi vas rad pozdravil na tej skupni seji odborov AFED in DEVE, kjer se bomo ukvarjali s posebnimi poročili Evropskega računskega sodišča. Zelo dobro je, da to obravnavamo v okviru skupne seje, da prečkamo meje posamičnih odborov. Seveda pa smo veseli, da je tudi računsko sodišče opravilo svoje delo. Evropski parlament eh, upošteva to delo, ko upravlja svojo funkcijo na področju proračunskega nadzora. Prvo posebno poročilo, ki se nanaša na instrument za begunce v Turčiji, lahko povem, da ga obravnavamo o pravem času v odboru AFED. Bomo namreč to obravnavali v mesecu februarju, sicer 4. februarja. Mislim, da je računsko sodišče reklo, da je instrument koristen v okviru reševanja begunske krize in nudene pomoči beguncem. Toliko z moje strani, Linda McEwen. Hvala lepa, David, hvala lepa, kolegice in kolegi, hvala lepa tudi Ingeborg Gresen in odboru KONT za današnjo sejo. Najprej tri pomembna poročila. Turčija leta 2015 sem bila v Gaziantepu v Turčiji, preden je bil spostavljen ta instrument za begunce v Turčiji, videla sem na lastne oči, kaj se je tam dogajalo. Naš odbor bo šel čez tri tedne ponovno v Gaziantep, ker nas zanima, kaj se dogaja. Sodišče bi želeli slišati, kakšne lekcije lahko potegnemo, kaj deluje, kaj ne deluje. Potem skrbniški sklad za Afriko, tudi ta je pomemben. Zakaj? Komisija iz Evropskega sklada za razvoj jemlje sredstva in jih namenja Afriki. Ta sredstva porabljamo za cel niz projektov, kar nekaj skeptičnosti je bilo izraženo na strani parlamenta glede skrbniških skladov, predvsem glede tega, kako se porablja ta denar. Odbor za razvoj se resnično zauzema za to, da bi se denar porabil za namene razvoja. Sredstva iz skrbniškega sklada bi morala biti namenjena projektu to z področja razvojne politike. Ne gre za to, da bi ljudi deportirali, da bi gradili zidove s pomočjo teh sredstev, projekti naj se izvajajo čim bliže terenu. Nekateri skrbniški skladi bodo obnovljeni, naprimer Beku, skrbniški sklad, ta je sicer morda malce drugačen od tega širšega sklada za Afriko in pa še zadnji sklad za nevladne organizacije. Nevladne organizacije so zelo pomembne, ko gre za nudene humanitarne pomoči. V okviru razvojnega sklada so v prvih bojnih linijah, delujejo v težkih okoliščinah. Zato me res zanima, kaj bo sodišče povedalo v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij na področju humanitarne pomoči. Ja, veseli smo, da je bilo možno kar organizirati to skupno sejo in sedaj predajam besedo gospe Jakobsen, da poda prvo predstavitev. Lumen. Hvala lepa predsedniki, predsednice, hvala lepa gospe in gospode, da ste mi ponudili priložnost, da predstavim posebno poročilo v zvezi z instrumentom za begunce v Turčiji. Na kratko bom predstavila ključne ugotovitve in zaključke ter priporočila, do katerih smo prišli v okviru revizije. Turčija je zaradi svoje lege tako država tranzita kot sprejemna država za begunce, ki prihajajo iz konfliktnih območij v sosedstvo. Zaradi vse večjih migracijskih tokov, večinoma v smeri iz Sirije, Turčija gosti največjo populacijo beguncev na svetu, skoraj da 4 milijone ljudi sem sodi tudi 3,5 milijona siricev. Od začetka krize je Turčija zagotovila ogromno podpore beguncem. Instrument za begunce v Turčiji je imel prvotni proračun 3 milijarde evrov, ki naj bi jih uporabili v letih 2016 in 2017. To predstavlja tako imenovano prvo tranšo. Milijarda evrov od teh treh je prišla iz evropskega proračuna, dve milijardi pa strani držav članic. Junija 2018 je Evropski svet sprejel dogovor, da bo sprožil še drugo tranšo in dodal 3 milijarde evrov k proračunu tega instrumenta. Ta sredstva naj bi se porabila v letih 2018 in 2019. Namen tega instrumenta je, da centralizira v skladi delovanja, ki jih financiramo iz proračuna Evropske unije, pa tudi iz dvostranskih sporazumov z državami članicami. Želimo okrepiti učinkovitost, dopolnilnost podpore, ki jo nudimo beguncem in gostiteljski skupnosti v Turčiji. Katera vprašanja smo obravnavali med revizijo? V okviru revizije smo skušali preučiti, ali ta instrument učinkovito podpira begunce v Turčiji. Osredotočili smo se na upravljanje prve tranše tega instrumenta in na dosežene rezultate, zlasti, ko gre za humanitarne vidike. Najprej smo preučili, ali sta vzpostavitev in delovanje instrumenta kot mehanizma prispevala k hitremu, relevantnemu, dobro usklajenemu nudenju podpore. Drugo, preučili smo, ali humanitarni projekti, ki jih financiramo s temi instrumenti, dosegajo pričakovane rezultate in učinke. Revidirali smo deset humanitarnih projektov v vrednosti 458 milijonov evrov do kakšnih ugotovitev smo prišli. Nasplošno gledano je sporočilo tega poročila naslednje. V kontekstu polnih izzivov je instrument za begunce v Turčiji hitro mobiliziral 3 milijarde evrov iz evropskega proračuna in iz proračuna držav članic. S temi sredstvi smo zagotovili hiter odziv na begunsko krizo. Kljub temu, instrument ni v celoti izpolnil svojih ciljev, zlasti ko gre za usklajevanje odziva in za učinkovito odzivanje. Projekti, ki smo jih revidirali, so nudili učinkovito podporo in pomoč beguncem. To pomeni, da je večina projektov dosegla svoj učinek. Naprimer, ko gre za Emergency Safety Network, gre za mrežo, ki ponuja 1,3 milijona beguncem v Turčiji vsakodnevno ustrezno streho nad glavo, pomoč in zaščito. Polovica projektov pa še ni dosegla pričakovanega učinka. 9 od 10 projektov je bilo podaljšanih. Glede učinkovitosti, ko omenjamo učinkovitost, govorimo o dolgotrajni učinkovitosti, ki jo lahko nadalje vzdržujemo brez dodatne finančne podpore. Zakaj je prišlo do zamud pri izvajanju projektov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, večinoma zaradi zelo težavnega konteksta, v katerem delujejo? Učinkovitost projektov se lahko še izboljša. Naprimer, ko obravnavamo predloge projektov, komisija premalo dosledno in celovito oceni, ali so proračunski stroški razumno opredeljeni. Ugotovili smo tudi, da so posredni stroški, ki jih plačujemo partnerjem, ki izvajajo večje projekte pomoči, znašajo zelo visoko, pa vnaprejšnja plačila pa se niso ujemala z odtokom denarja pri izvajanju projektov. Ko smo spostavili ta instrument, smo kot komisijo. V komisiji opredelili prednostne naloge na podlagi celovite ocene potreb. Ampak nesporazumi med Evropsko unijo in Turčijo glede tega, kako naj se obravnavajo prednostne potrebe v zvezi z občinsko infrastrukturo in socioekonomsko podporo, so privedli, da je to področje premalo zajeto v instrument. Instrument podpira sorodne dejavnosti na področju zdravja in izobraževanja, sicer preko različnih instrumentov. Usklajevanje je bilo zaradi tega bolj kompleksno. Poleg tega je prišlo do usporedne uporabe različnih struktur za upravljanje sredstev, s katerimi smo financirali sorodne projekte. Čeprav smo opredelili kar nekaj dobrih primerov na področju zdravja, komisija je podpirala prehod z humanitarne na bolj trajnostno razvojno pomoč, ta komplementarnost ni bila vedno dosežena. Komisija je vzpostavila tudi ustrezne ukrepe, s katerimi spremlja izvajanje humanitarnih projektov. Ključna omejitev pa je bila predvsem ravnanje turških organov, ki niso želeli zagotoviti dostopa do podatkov o upravičencih teh sredstev pri obeh projektih. Ne komisija, ne mi kot revizori nismo uspeli slediti, kdo so upravičenci teh projektov na podlagi registracije plačil. Za revizorja je to resen problem, če ne moremo slediti plačila od začetka do konca. Kar zadeva poročanje o konsolidiranih rezultatih, mehanizem s tem v zvezi še ni dokončno razvil. Baseline, mejniki, kvantificirani cili za kazalnike na visoki ravni, tu je delo še nedokončano. Javno poročanje je omejeno, področje uporabe pa ne zajame celotne evropske pomoči beguncem v Turčiji. Zaključek. Instrument je prinesel še kako potrebno pomoč, vendar je treba izboljšati zadeve, če želimo za vložena sredstva doseči večji učinek. Kaj predlagamo kot revizori? V poročilu najdete kar nekaj priporočil, za katera menimo, da bi lahko izboljšalo učinkovitost in smotrnost porabe sredstev iz druge tranše tega instrumenta. Zato predlagamo, da komisija bolje naslovi potrebe beguncev na ravni socioekonomske podpore in občinske infrastrukture, zboljšati treba centralizacijo in komplementarnost pomoči. Zagotoviti je treba strategijo za prehod z humanitarne pomoči na razvojno pomoč. Izboljšati je treba učinkovitost pri tistih projektih, kjer nudimo pomoč s pomočjo gotovine. Turški organi pa morajo izboljšati operativno okolje za delovanje nevladnih organizacij. Je pa treba ukrepiti tudi spremljanje in poročanje o instrumentu. Komisija je sprejela vsa naša priporočila. Hvala lepa komisiji za konstruktivno sodelovanje pri revizijskem postopku. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zdaj bomo z veseljem odgovorila na vaša vprašanja v zvezi s tem poročilom. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najlepša hvala, poročevalka je gospa Kiniči. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi rada pozdravila kolege iz odbora AFET in iz odbora DEVE. Hvala lepa gospe Jakobsen in tudi računskemu sodišču za posebno poročilo v zvezi z instrumentom za begunce v Turčiji. Kot zelo dobro vemo, instrument predstavlja enega od ključnih dejavnikov v okviru skupnega akcijskega načrta za Turčijo, ki je bil sprejet 15. oktober 2015. Države članice in Turčija pa so 18. marca 2016 tudi podpisali dogovor o sodelovanju s tem v zvezi. Instrument je bil sam po sebi precej sporen in kontroverzen zaradi nekaterih pravnih in političnih vprašanj, vseeno pa je to dober instrument, ker mu je uspelo zbrati in uskladiti sredstva iz evropskega proračuna in iz proračunov držav članic za te 4 milijone beguncev, ki jih Turčija gosti zaradi sirskega konflikta. Če pustimo ob strani nekatere težave, ki se pojavljajo pri tem instrumentu in pri skupni izjavi, lahko rečemo, da je ta instrument zagotovo relevanten na področju humanitarne pomoči, vsi ga lahko podpremo, evropske institucije, še posebej pa naš parlament, morajo zato svojo pozornost ohranjati na tem instrumentu, zato da bo instrument tako učinkovit, kot smo si na začetku želeli. Glede proračunskega nadzora pa naslednje. Slišali smo, da je sklad vreden 3 milijarde evrov, potem so dodelili še dodatne 3 milijarde junija lani, kar pomeni, da bomo morali še posebej skrbno in pozorno spremljati, kako se porabljajo ta sredstva. V tej luči seveda lahko tudi pozitivno ugotovimo, kot je ravno kar povedalo računsko sodišče, da je instrument v svoji celoti izpolnil ključne naloge in zagotovil osnovne potrebe beguncev. Vseeno pa smo naleteli na nekatere kritične pripombe v zvezi s tem instrumentom. Tudi računsko sodišče je podalo kar nekaj priporočil, ki so se osredotočila predvsem na vprašanje spremljanja izvajanja projektov in eh, na vprašanje ocene projektov. S tem v zvezi par kratkih premislekov. Najprej bi vas rada opozorila na to, da turški organi niso omogočili dostopa do podatkov o upravičencih, ki so prejeli pomoč v obliki gotovine. Tudi računsko sodišče je v okviru svojih revizijskih dejavnostih naletela na enak odpor strani turških organov, ki pravijo, da turška zakonodaja preprečuje dostop do tovrstnih podatkov zaradi varstva osebnih podatkov. Če pustimo ob strani vprašanje osebnih podatkov beguncev, to vrstni razlogi ne bi smeli biti uveljavljeni, kadarkoli nadzorni organ želi dostopati do podatkov, ki jih potrebuje za izvajanje nadzora to je predvsem sporno vprašanje v luči bližnjega izvanja druge tranše tega instrumenta. Zato me zanima, komisija, hvala lepa, da ste danes z nami. Kaj bi lahko vi še storili, kakšne korake bi lahko storili v tej smeri, da bi zagotovili informacije? kar nekaj zbeganosti pa povzroča tudi sama ocena potreb znotraj teh instrumentov. Računsko sodišče pravi, da so bile potrebe slabo ocenjene, da nismo dovolj dobro upoštevali demografske podatke v zvezi z ranljivimi skupinami ljudmi. Še posebej imamo misli ženske, samske ženske z otroki, potem eh, ženske, ki spremljajo starejše osebe te kategorije, kategorije ranljivih oseb, bi morali bolj upoštevati, če želimo zagotoviti večjo učinkovitost in tudi legitimnost temu instrumentu. Komisija zanima me, kaj ste storili v odnosu do turških organov, zato da bi pridobili posodobljeno oceno ranljivosti teh skupin. Še vprašanje posrednih stroškov, ki so vezani na izvajanje projektov preko sistema Združenih narodov. Res je, da je maksimalni delež 7 odstotkov, da je to tudi skladno s splošnimi pogoji okvira, ki smo ga sprejeli z Združenimi narodi kot Evropska unija. Ampak sodišče je spostavilo, da je uporaba takšnega deleža pri obsežnih projektih, kot je mreža za nudenje nujne varnosti, morda nesorazmeren delež. Tudi s tem v zvezi bi komisijo vprašala, če je že sprožila pogajanja s partnerji, da bi preverili, kakšni so posredni stroški, ki nastanejo v okviru tega instrumenta. Še zaključek. Nakratko bi rada podala par misli o delovanju nevladnih organizacij. Računsko sodišče v svojem poročilu pravi, da da nevladne organizacije delajo v precej težavnih okoliščinah v Turčiji in da to tudi negativno vpliva na izvajanje projektov strani tovrstnih akterjev. Razumemo, da je političen kontekst, pa tudi institucionalni kontekst po juliju 2016 v Turčiji precej kompleksen. Zato se sprašujem, če ne bi komisija morda sprožila dialoga na visoki ravni s turškimi organi, zato da bi se izboljšali delovni pogoji oziroma splošni pogoji v Turčiji. Nevladne organizacije so namreč zelo pomemben partner pri izvajanju teh projektov, pa tudi pri zagotavljanju čim boljše in čim bolj integrirane pomoči beguncem. To bi bilo na kratko nedrnato par besed eh, z moje strani o opravljenem delu. Najlepša hvala vsem za pozornost. Hvala lepa tudi računskemu sodišču za opravljeno delo in seveda tudi za priporočila, ki ste jih oblikovali, s katerimi se tudi posem strinjam, ker so še kako merodajna. Hvala. Gospa Piri. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa za to zelo dragoceno poročilo. Hvala lepa tudi komisiji, ki je v zadnjih dveh letih opravila praktično nemogoče delo. Sklenjen je bil dogovor med Evropsko unijo in Turčijo. Vodje vlad in držav so sklenili ta dogovor. Sredstva, ki smo jih zagotovili, pa smo rekli, morajo biti porabljena čim bolj učinkovito. Par vprašanj imam. Številka ena, kot smo že slišali med predstavitvijo, ni dostopa do podatkovne zbirke o upravičencih, ki so prejeli gotovino za namene izvanja projektov. Tri milijarde smo namenili, če prav razumem, gre za vodilne projekte komisija. To so vodilni projekti, kjer bodi si komisija ali kakšni komisarji tudi predstavijo kot najboljše primere, ko gre za gotovinske upravičence. Na začetku izvajanja je bilo verjetno že znano, da bomo težko sledili, kam gre ta denar, v čigave roke ali res pride v roke tistih, ki ta denar potrebujejo. Če ste to vedeli že na samem začetku, zakaj ste potem sploh nadaljevali s temi projekti? Če eno od ključnih pogojev iz tega poročila ni bil izpolnjen, zakaj ste potem začeli izvajati projekte, če ste vnaprej vedeli, da ne boste uspeli slediti denarju? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. To je omenjeno v odstavku 38. Upravni stroški. Velik del sredstev uporabljajo agencije Združenih narodov. Sedem odstotkov upravnih stroškov dobijo, kar nekaj kritičnih pripomp je bilo s tem v zvezi tudi v vašem poročilu potem je pa še turški partner, ki izvaja projekte in ta sklepan tudi pobere 7 odstotkov za upravne stroške. Revizori mi lahko poveste, ali gre tudi za dodatne stroške in dodatna sredstva. Nisem članica odbora za proračun, tako da tega poročila res ne berem z najboljšim poznavanjem dejstev, zato ker me res zanima, ali gre za mejo sedmih odstotkov skupno ali se še kaj doda k temu. Mislim, da bi morali najprej preveriti to vprašanje. V poročilu omenjate tudi stroške za transfer gotovine. Če prav razumem, ko Evropska unija prenese denar agenciji Evrops Združenih narodov in Združeni narodi potem tretjemu partnerju v Turčiji poberajo v Združenih narodih en odstotek. Aha, sem prav razumela iz poročila. In še tretje, zadnje vprašanje. Vi pravite v zaključkih, da bi morali oceniti potrebe potem, da bi migracijsko upravljanje moralo biti prednostna naloga instrumenta. Dva projekta, piše v poročilu, sta se izvajala v okviru naslova upravljanja migracij. 350 milijonov sredstev je bilo namenjeno za sklad IPA. Že v prejšnjih IPA skladih smo se pogovarjali tudi Kobra 2, Oklepnik in tako naprej. Zato me zanima, za katera dva projekta gre, ali se komisija strinja, da projekta v prihodnje ne bi smeli voditi v okviru tega instrumenta. Hvala. Mislim, da se gremo ping-pong med različnimi odbori. Kolega Zdehovski. Ja, se bru. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sem poročevalec v senci, zato se bomo sredotočil zgolj na tiste zadeve, ki jih do zdaj še nismo slišali, pa bi jih morali po mojem izpostaviti. Kot prvo bi se rad zahvalil računskemu sodišču. Še posebej bi se rad zahvalil gospe Jakobsen za to izjemno celovito in kompleksno poročilo. Z veliko mero navdušenja in z velikim užitkom sem ga prebral, izvedel sem marsikaj, česar se prej nisem zavedal. Hvala lepa tudi za vse svoje pripombe. V današnji razpravi smo že slišali, pripombe strani kolegov, ki se že dolgo časa ukvarjajo z migracijami. Vaša analiza se mi zdi zelo dobra in tudi ob pravem trenutku prihaja, ker so migracije zelo aktualna tema in še nekaj časa bodo tudi med evropskimi volitvami. Bo to verjetno ena od najbolj pomembnih tem, na podlagi kateri se bodo tudi odločale te volitve. Nasplošno gledano bi rekel, da instrument za begunce v Turčiji, predstavlja pozitivno orodje, s katerim lahko pomagamo beguncem. Čeprav je sodišče izpostavilo tudi nekatere šibke točke, zaradi katerih prihaja do manjše učinkovitosti nudanja pomoči. V poročilu se omenjajo tudi konkretni primeri. Ti primeri so, mislim, da vodilni projekti. Kako izobraziti sirske zdravnike, zdravstvene delavce, to je eden od teh vodilnih projektov. S tem projektom smo uspeli zagotoviti zdravstveno oskrbo in medicinsko pomoč beguncem v njihovem jeziku. Najbolj pomemben del pomoči, ki jo ponujamo, pa je pomoč na področju izobraževanja. Tu res lahko prinesemo dodano vrednost in poskrbimo za trajnost. Sem pa presenečen na tem, kar piše v odstavku 44b. Tam se osredotočamo na provizije, ki jo partnerji pobirajo zgolj zato, da prenesejo sredstva turškim partnerjem. To se mi zdi povsem neprimerno. Ampak eh, glede na odziv komisije sklepam, da je to način delovanja z lokalnimi partnerji. Z vidika proračunske učinkovitosti pa je to povsem potratna poraba denarja. Še ena zadeva. Imamo Evropsko azilno agencijo, zato ne vem, zakaj še naprej sodelujemo z vsemi temi agencijami iz Združenih narodov, zakaj ne uporabljamo svojih sredstev, svojih agencij, ne samo na področju azilne politike. Mislim, da je odbor KONT zadnja tri leta stalno govoril o tem. Zato bi komisijo prosil, da nam končno pove, zakaj se ne poslužuje evropskih agencij za reševanje vprašanj, kot so azilno vprašanje, če že imamo agencijo za azil v Evropi. Gospa predsednica, gospa McEwen. Hvala lepa, hvala lepa tudi sodišču za ta pregled. Eno vprašanje ker bi rada nekaj razčistila. Na drugo vprašanje lahko odgovori tudi komisija. Sodišče, vi ste obiskali deset projektov, če se ne motim. Zanima me, ali ste sledili denarju, ste gledali to finančno sled in na tej podlagi ocenjevali učinkovitost projektov. Namreč imate tudi naslov v smislu, kako učinkovito je sodelovanje, koliko je bilo dodatnih sredstev. Zanima me, kako učinkoviti so bili ti projekti na terenu samem, ali ste dobili občutek s tem v zvezi. 15 odstotkov sredstev naj bi se namenjalo za izobraževanje. Ko sem bila leta 2015 v Turčiji, je bilo pomankanje izobraževanja eno največjih dejavnikov potiska pri sirskih družinah zato ker sirske družine svojih otrok niso uspele vključiti v sistem izobraževanja v Turčiji. Ko sem bila sama tam, so rekli, da bodo otroke integrirali v lokalne turške šole. Zanima me, kakšen vtis ste dobili o izobraževalnem sistemu. Omenili ste tudi to, da se sredstva uporabljajo za urjenje sirskih zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev, ki pomagajo turškim zdravnikom pri zagotavljanju oskrbe. Ko sem bila v Gaziantepu, je UNICEF naprimer podobno schemo uporabljal za sirske učitelje. Ste videli kakšne podobne scheme, da bi sirski učitelji lahko bili deležni takšnega usposabljanja ali so morda zdaj sirski otroci vključeni v turške šole? In še sistem eh, transferja gotovine. Katipir je zastavila vsa prava vprašanja, pa kolikor razumem, je večina gotovinskih transferjev izvedena preko Združenih narodov, ampak ali ni svetovni program za hrano tisti, ki ima sredstva za te projekte in ne turški organi? World Food Program, torej svetovni program za hrano, tisti, ki izdaja te kupone oziroma bone za hrano. Tako da ne vem, ali imajo turški organi podatke v zvezi s tem, kdo so končni upravičenci teh gotovinskih transferjev. Se misli, da ima to svetovni program za hrano, torej Združeni narodi te podatke. Oni bi morali vedeti, kdo so upravičenci teh gotovinskih prenosov. Kolegica Dlabajova. Hvala lepa, gospa predsednica. Poročilo že v svojem naslovu pravi, da je zagotovljena pomoč bila koristna, ampak da je treba zagotoviti večjo učinkovitost. Hvala lepa Betini Jakobsen za zelo podrobno poročilo, ki prihaja v pravem času. Vemo, da se projekti v Turčiji izvajo v izjemno kompleksnem okolju. rezultati, učinkovitost, to je tisto, kar potrebujemo, če želimo doseči zastavljene cilje v okviru teh projektov. Dve malce bolj dolgočasni vprašanje imam, ker jih zastavljam bolj z vidika proračunskega nadzora. Ostalo so že vprašali kolegi. Ko gre za nudene podpore sorodnim dejavnostim v okviru sporednih instrumentov, vaše sodišče pravi, da je takšna porazdelitev dejavnosti nespametna, zato ker usporaba, uporaba usporednih instrumentov povzroča zmedo, ker se večkrat uporabijo. Ampak verjetno časovni zamik ni edini razlog, zakaj so se uporabljali različni instrumenti. Zanima me, kateri dodatni razlogi, če obstajajo, so vodili k temu, da so se uporabljali različni instrumenti. Drugo vprašanje se nanaša na dostop do podatkov o upravičencih. Komisija pravi, da so partnerji vzpostavili najbolj trden sistem, kar obstaja v upoštevanju vseh omejitev. Zanima me, na podlagi katerih dejstev komisija to sklepa in če se računsko sodišče s komisijo strinja, da nekdo poda izjavo, da je bil vzpostavljen najbolj robusten sistem, mora verjetno imeti kakšne razloge za to. Hvala. Kolega Ali. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, gospa Jakobsen. Instrument za begunce v Turčiji je, kot vsi vemo, ključni del izjave iz leta 2016. Pomaga pri reševanju migracijske krize, ki je Evropo prizadela leta 2018. Upad toka beguncev je še posebej v očiten v tej regiji, torej v jugovzhodni Evropi in nasplošno na zonani meji Evropske unije. Instrument za begunce v Turčiji je instrument, s katerim želimo centralizirati in uskladiti finančno pomoč, ki jo nudijo države članice skupaj z Evropsko unijo za države v sosedstvu. V prvi fazi je instrument dosegal rezultate dokaj dosledno. Ali pričakujete enako konsistentnost pri doseganju rezultatov tudi v drugi fazi? ne živimo sicer v popolnem svetu, ampak vseeno obstaja kar nekaj pomankljivosti pri izvajanju finančne podpore, predvsem, ko gre za usklajevanje izvajanja. Rad bi čestito Evropskemu računskemu sodišču za zelo podrobno oceno, ki kaže na to, da obstajajo določeni elementi, ki povzročajo težave, vendar ponujate tudi rešitve za to. Kaj je s priporočili? računskega sodišča zdijo se mi dobra, bi pa vseeno predstavnike komisije še nekaj poprašal. Glede uloge instrumenta za begunce v Turčiji. Imamo smerevalni odbor, zanima me, ali se boste kaj naučili iz preteklosti ali boste te lekcije uporabili tudi pri vzpostavljanju sistema za izvajanje druge faze tega instrumenta. Drugo, kako boste izboljšali prerasporeditev finančnih sredstev, da bo ta čim bolj sorazmerna skladno s potrebami na prednostnih področjih. Mislim, da obstaja tudi potreba potem, da preverimo, kako se financira ta instrument. Par napak je bilo storjenih. Turška vlada ne prejema teh sredstev. Ta sredstva so namenjena za posamezne projekte. 74 ali 72 projektov se financira, če se prav spomnim. Tudi to je treba razjasniti v poročilu, da bodo tudi poslanci s tem v zvezi ustrezno obveščeni. Ja, Tudi sama bi rada spregovorila, tudi sama bi rada, da se zadeve pojasnijo. Tudi odbor za proračunski nadzor eh, je bil prisoten pri misiji, ukvarjali smo se s situacijo na sirski meji in s sistemom eh, denarnih kartic, torej gotovinskih kartic. To je najpomembnejši projekt, ki ga financira Evropska unija. In dejali so nam, da se s temi karticami ne da dvigniti gotovine. Sedaj pa beremo poročilo, da je to možno. Tako da to bi bilo moj, moje prvo vprašanje. Je to možno ali ne? In še drugo vprašanje. Kako to, in mislim, da vas je več to že korektno izrazilo, da sedaj hvalimo projekt, obenem pa ne vemo, ali ta projekt pravzaprav izpolnjuje cilje, ki smo si jih zadali. In vsem tam le zunaj sporočamo, da ta program izpolnjuje zadane cilje. In moram povedati, da v vsakem svojem govoru moram predstaviti ta projekt in moram vedeti, ali sem ljudi zaradi tega vodila za nos. Sedaj pa za GDNIR, gospa Feran oziroma gospa Hadebauer za GD Echo. Katera bo začela? Izvolite. Indeed, Najlepša hvala. Predstavljam GD NIR. Sodelujemo z direktoratom iz eh, GD Eko in to že od samega začetka izvajanja tega instrumenta. Najprej bi se rada zahvalila za povabilo odborom in eh, njihovim predsednikom. Hvala za odlično poročilo in eh, sodelovanje pri pripravi tega poročila. Kot smo slišali, je komisija sprejela vsa priporočila in poskuša trenutno ta priporočila tudi izvesti pri samem izvajanju projekta in pri oblikovanju druge faze instrumenta. eden od pomembnih elementov, za katerega sem računskemu sodišču še posebej hvaležna, je eh, kontekst eh, poln izzivov, v katerem je ta instrument nastal. To ni finančni instrument, to je platforma za koordinacijo, ki je bila vzpostavljena sredi migracijske krize, ko smo morali ukrepati čim bolj učinkovito in čim hitreje, zato da bi zagotovili pomoč eh, tistim, ki so bili pomoči potrebni. Upoštevamo torej priporočila za izboljšave in sprejmamo dejstvo, da ni vse delovalo popolnoma eh, od prvega dne naprej. Ali ima to učinke na terenu? Naj odgovori na vaše vprašanje. Da, ima. Ampak to poročilo obravnava obdobje od marca 2016 do marca 2018. Eh, instrument pa je bil oblikovan eh, februarja 2016, tako da smo bili v eh, začetni fazi izvajanja projekta. Zaenkrat smo priča učinkovitim rezultatom. Je pa res, da je šlo za revizijo zgolj desetih projektov od 72, ker so bili ostali v začetni fazi izvajanja. Sedaj zbiramo še dodatne eh, dokaze in podatke o izložkih in očekovitosti tega instrumenta. Pripravljamo eh, sam okvir za eh, učinkovitost, ki je sedaj dokončan in s tem bomo imeli več podatkov o učinkovitosti in učinku teh projektov. Naj vam v nekaj besedah povem, kaj počnemo za to, da bi izpolnili priporočila računskega sodišča. Izpostavila bi glavna tri priporočila. Najprej učinkovitost in vprašanje eh, ne, oziroma posrednih eh, stroškov. To izvajamo v sodelovanju s partnerji, ki skrbijo za izvajanje, eh, z agencijami Združenih narodov, z mednarodnimi finančnimi institucijami. Smo v neposrednem dialogu z njimi, poskušamo zmanjšati te stroške. Pred kratkim smo objavili eh, dva razpisa za predloge. Eh, administrativni stroški so bili določeni pri 4 eh, odstotkih, gre tudi za prvo tranšo. Kar se tiče poenostavitev, sem že dejala, da je bil ta instrument platforma za koordinacijo med obstoječimi instrumente. Imamo humanitarni del na eni strani in druge projekte v eh, okviru eh, drugega instrumenta. Želeli smo čim hitreje izvajati ta instrument. S tem smo lahko mešali pristop od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Ko smo začeli marca, nismo začeli eh, z ničle. Eh, kriza se je začela leta 2011, komisija je že poskrbela za izvajanje projektov v eh, višini 300 oziroma več kot 300 milijonov evrov. Gradili smo torej na že obstoječih projektih, na že obstoječem delu. Združili smo projekte, ki so bili pripravljeni na izvajanje, z večjo eh, schemo. In ena od teh je ESSN, pa tudi eh, z Ministrstvom za izobraževanje in zdravje smo eh, sodelovali. To pa je zahtevalo svoj čas. Medtem smo sodelovali z lokalnimi partnerji, ki so zagotovili dopolnilne projekte in ki so bili pripravljeni na podporo. Na področju izobraževanja, naprimer, smo uh, Eh, imeli neposredno delo na terenu, ob enem pa je imel tudi UNICEF eh, projekti na terenu, ki so bili dopolnilni, komplementarni. Na ta način smo se izognili tudi podvajanju poskušali smo zagotoviti mešanico orodij, ki bi zagotovila kar najboljše rezultate, eh, orodij, ki so bila dopolnilna. Kar se tiče eh, prehoda in eh, trajnosti, je to eno od gonil pri programiranju druge tranše. Smo namreč v situaciji, v kontekstu, ko izvajamo drugo tranšo v višini 3 milijard, to naj bi bila zadnja tranša, ampak pomembno je to, da se eh, izvajanje ne bo končalo, ko eh, bo prišlo do konca tega instrumenta Evropske unije. Skrbimo za trajnost eh, teh projektov v sodelovanju s turškimi organi, nekatere bi lahko turška vlada prevzela v svoje roke, ko bo instrument za Turčijo ne, prenehal delovati. In to je relevantno za glavni dve prioriteti, ki eh, ju izvajamo v okviru druge tranše, kot je dejalo sodišče. Eh, smo to manj podpirali v eh, prvi tranši, gre za eh, občinsko infrastrukturo in eh, socialno-ekonomski razvoj. V srčiki druge tranše je torej ta prehod z humanitarnega delovanja na bolj trajnosten, vključujoč pristop. Odpiramo trg dela in zagotavljamo trajnostno življenje za begunce, ki so del te scheme. To je torej ena od ključnih nalog zagotoviti trajnost in eh, prehodno obdobje po koncu izvajanja instrumenta Evropske unije. Naj odgovorim Kati glede migracij. Podpora za upravljanje z migracijami je eh, upravičena do sredstev z naslova tega instrumenta. To smo uporabili v prvi tranši za nujne situacije. Imeli smo dve takšni situaciji, eno eh, v višini 20 milijonov za patruljne eh, čovne, ki so bili takrat potrebni, eh, druga schema pa je bila schema vračanja beguncev v Turčijo in podpora generalnemu direktoratu za upravljanje z migracijami. To pa ni ključni element instrumenta, ki se bolj posveča neposredni podpori beguncem. Je pa bilo to potrebno takrat, ko smo vzpostavljali instrument, zato ker smo bili sredi pogajanja o upravljanju z migracijami in struškimi oblastmi. Vedeti je treba, da je instrument eden od elementov izjave eh, Evropske unije in Turčije marca 2016. V, druge, v drugi tranši smo to uh, pustili kot eh, možno področje upravičeno do stroškov. če bo prišlo do kakšne nujne potrebe. Kar pa se tiče podpore migracijam oziroma upravljanja z migracijam, menimo, da so standardi v okviru eh, IPE, eh, standardi v okviru eh, nacionalnih ovojnic tisti, ki morajo pokriti to vrstna področja upravljanja z migracijami. To je torej mogoče, gre za nekakšno varnostno mrežo, ni pa to glavna prioriteta instrumenta. Sedaj pa predlagam, da besedo predajemo Jean-Louisu, ki bo bolj na dan čas pregovoril o uh, humanitarnih projektih. Mikrofon, prosim. Mikrofon še vedno ne deluje. Torej, hvala, da ste nas povabili na današnjo popoldansko sejo. Hvala, da ste nam omogočili, da izpostavimo naše stališče, cenimo prispevek računskega sodišča, cenimo njihov prispevek k izvajanju tega instrumenta. Mikrofon spet, eh, nažalost, ne deluje. Mikrofon, mislim, da je. Let me try again. Naj poskusim še enkrat. Hvala. Dve glavni vprašanje se nanašata na dostop do podatkov in na ulogo nevladnih organizacij. Najprej uloga nevladnih organizacij. To je bilo na dnevnem redu vseh faz dialoga s turškimi oblastmi zelo jasno smo jim povedali, da so nujni partner pri izvajanju nekaterih projektov na področju humanitarnega dela instrumenta, sploh kar se tiče zaščite. Načeloma je bilo to razumljeno, ampak tukaj se tudi zaplete. Na začetku izvajanja instrumenta je treba izpostaviti, da delovna zakonodaja ni bila poznana vsem partnerjem. Eh, nevladne organizacije so izpostavili določene napake, mi smo pomagali pri eh, odpravi teh napak in turškim oblastem smo eh, priporočili pojasnila in izboljšave prek sistema, ki bi ga vsi razumeli in do katerega bi vsi dostopali. Pripravili smo tudi osnutek eh, takšnega novičnega, ki so ga Agencije Združenih narodov poslale eh, turškim oblastem. Nažalost, te, temu nismo, niso sledili in eh, turške oblasti še vedno pristopajo malce čudno, ko gre naprimer za ponovno autorizacijo nekaterih nevladnih organizacij in za dovoljenje za delo sodelavcev teh organizacij komisar Stiljanidis je to ponovno izpostavil kot eh, težavo 8. januarja tekom zadnjega obiska in eh, k tem vprašanjem se bomo še eh, vrnili v prihodnosti v sodelovanju s turškimi sogovorniki. Računsko sodišče je pripravilo odličen dokument, odlična priporočila in s tem smo ponovno videli, kako pomembna so takšna priporočila in v kakšno pomoč so lahko. Glede na to, kar je povedala Mirjam, lahko povem, da vsi izvajamo instrument v skladu z našim eh, zakonodajnim okvirom. Imamo dovoljenje, da sodelujemo s tremi tipi partnerjev, z nevladnimi organizacijami, eh, z Rdečim križom in Rdečim polmesecem in z agencijami Združenih narodov. Ne podpiramo eh, agencij Evropske unije, zato nimamo pravice, nimamo pravice niti za podporo državam. In zato smo imeli uh, dvojni VFP. Zakaj nismo neposredno sodelovali s, eh, s turškim rdečim polmesecem? No, ta ni registrirani partner EKA, to bo morda mogoče v prihodnosti, ampak zaenkrat to ne velja in eh, verjetno bo potrebno nekaj časa, da postanejo registriran partner. In ta pristojbina, o kateri je bilo govora, je pristojbina, ki sta jo dorekla uh, eh, VFP in Rdeči polmesec uh, za uh, njihov prispevek k tej operaciji. Na to dostop do podatkov. Eden od poslancev je spomnil, da je to posledica turške zakonodaje na področju varstva podatkov. Dejati moram, da je ta zakonodaja zgrajena na sistemu, ki je blizu našemu sistemu, kar se tiče eh, prenosa podatkov zunaj Turčije neturškim eh, organom. Tako da moramo biti zelo previdni, ko stopamo na to področje. Zakaj menimo, da imamo pred sabo robusten eh, sistem za identifikacijo, kot smo slišali? Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak mislim, da je te zadeve treba na nek način pojasniti. Razprava bo v tem eh, brezdoma še tekla in k temu se bom še vrnil. Kako eh, reševati to vprašanje? Imamo bilateralni sporazum, kot sem eh, dejal, med turškim rdečim polmesecem in različnimi ministrstvi in ta sporazum omogoča izmenjavo med temi ministrstvi in turškim rdečim polmesecem naslednjih osebnih podatkov. Ime, priimek, identifikacijska številka, Eh, naslov in eh, telefonska številka. TRC to prenese s pomočjo algoritma, ki zabriše identifikacijsko številko ali pa zagotovi anonimizirano eh, identifikacijsko številko v FP-ju. Obstaja torej vsega, tesna povezava med anonimiziranimi podatki, ki so na voljo eh, v FP-ju in biografskimi podatki, ki so v rokah eh, turškega rdečega polmeseca. Izvaja se sistematična eh, kontrola, sistematični nadzor primirjanja teh podatkov med obema agencijami, agencijama, tudi kar se tiče verifikacijskega usklajevalnega procesa. In Do sedaj še nismo bili priča nepravilnostim, velikim ali majhnim. Včasih eh, pride do eh, neustrezne povezave med podatki, ampak to lahko korigiramo eh, ustrezno. Tekom zadnjega obiska komisarja Stelenilisa v Turčiji je bilo dogovorjeno, da bomo še naprej iskali uh, tehnične rešitve, ki eh, bi zadeve izboljšale. Pri nekaterih bi lahko šlo za eh, dodatno oblikovanje izjem in eh, derogacij za to turško zakonodajo. Na tem lahko delamo. Lahko bi se naprimer dogovorili o tem, da bi omogočili zaupanja vredni tretji strani, da spremlja te odnose kar se tiče rdečega polmeseca in uh, eh, eh, VFP, ter drugimi, ki bi izvajali uh, upravljanje v prihodnosti. Jasno priporočilo računskega sodišča nam bo pomagalo pri krepitvi tega dialoga s turškimi oblastmi. Se pravi, čujem, vidim, da sem uh, že uh, porabil veliko časa, ampak poskušal sem odgovoriti na glavna vprašanja, ki so nam bila zastavljena. Torej, kar se mene tiče, sploh niste govorili dovolj dolgo. Po mojem mnenju bi lahko še govorili. Torej, pravite, da lahko jamčite, da ta sredstva prek uh, gotovinske kartice doseže begunce, čeprav je revizijsko. Um, sodišče dejalo, da ne more slediti celotne verige od začetka do konca. Rdeči polmesec, eh, turški rdeči polmesec je torej tisti, ki izplačuje upravičencem eh, denar, ne pa turška država. To je bilo naše vprašanje, kdo izvaja plačila. Turški eh, rdeči polmesec je tisti, ki izvaja plačila in ki anonimizira podatke. Uh.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 sodelovali pri oblikovanju takšnega sistema. Oni so menili, da bi moralo vse skupaj iti prek turške države, ampak mi izvajamo to na podlagi pravne podlage za eh, humanitarno pomoč in ta nam prepoveduje sodelovanje z državo oziroma eh, državno oblastjo. Še na nekaj sem pozabil odgovoriti. Eh, kartica, o kateri govorite, ni takšna kartica, o kateri govorimo danes, ki omogoča upravičencem, da dvignejo gotovino na bankomatu. Ko ste bili tam, ste verjetno videli, videli ta sistem kuponov, ki omogoča zgolj eh, kompenzacijo v eh, naravi, v naturalijah. Torej, pravite, da ne dvomite glede tega, da denar doseže tiste, katerim je namenjen. Tako menimo, da je trenutni sistem zaenkrat robusten. Se pa strinjamo z računskim sodiščem, da je to še vedno nek eh, umestni sistem, da bi lahko poenostavili stvari in to je tudi naš eh, cilj, ki ga želimo doseči prek dveh kanalov, ki sem ju eh, omenil. Najlepša hvala, gospa Jakobsen. Thank you, Chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da odgovorim na nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena. Najprej administrativni eh, stroški, stroški upravljanja. Sedem odstotkov, ki smo jih omenili, to je vsota denarja, ki bo izplačena, poleg tega ni dodatnih administrativnih stroškov. Gre torej za teh sedem odstotkov, ki jih najdemo v eh, dogovoru med Združenimi narodi in Evropsko unijo vaše vprašanje o projektih za upravljanje z migracijami. Ta dva eh, projekta, ki sta bila omenjena, nista bila del vzorca, predmet revizije, ampak eh, usmerjevalni odbor se je eh, po teh dveh projektih odločil, da ne nameni dodatnih sredstev za to področje, zato ker to ni bil glavni cilj instrumenta sami pa nimamo podatkov o teh dveh projektih. Na to smo slišali vprašanje v zvezi z izobraževanjem, eh, v zvezi z našo oceno eh, posamičnih projektov. V prilogi 3b najdete oceno projektov, kjer uporabljamo barve. Zeleno obarvani so tisti, ki delujejo dobro, rumeno obarvani manj dobro, rdeči pa so tisti, ki ne delujejo. Glede na pregled razmer vidite, da je slika mešana eh, in takšen je tudi naš pogled na projekte. Zanimalo vas je, kako gledamo na izobraževanje. V sedmi prilogi imamo nekakšen primer različnih izobraževalnih projektov. Vidite, kdo podpira različne dejavnosti, naprimer eh, učne ure turščine, vsega. Eh, poklicno izobraževanje, izobraževanje na eh, visoki ravni. Gre za mešanico različnih eh, donatorjev, ki pokrivajo ta izobraževalni sektor, ampak v sedmi prilogi vidite, da obstaja veliko dejavnosti v okviru izobraževalnega centra. Imamo tudi projekt prenosa gotovine, pogojeni prenos gotovine, imamo formalno izobraževanje ki eh, nudi podporo eh, otrokom beguncev, ki lahko izberejo, kakšnega izobraževanja se nadejo. Eh, veliko dejavnosti torej poteka na tem področju. Še odgovor na vprašanje gospe Gresle, a dobite v roko gotovino, to je, ali je to debetna kartica, imate možnost, da dvignete gotovino na bankomatu, lahko pa plačate v trgovini. Begunci se lahko sami odločajo, kako dobiti denar, ampak lahko dobiš gotovino v roke. Mislim, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Abšlus. Hvala, gospa Kiniči. Povzamite na kratko, prosim. Najlepša hvala, predsednica. Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom, ki ste se oglasili v razpravi. Hvala lepa tudi gospe Jakobsen in komisiji. Iz današnje razprave je jasno razvidno, da gre za izjemno pomemben, relevanten instrument, še posebej, ko gre za zagotavljanje humanitarne pomoči. Glede tega se mi zdi, da res ni moč ničesar postaviti pod vprašaj. Moramo pa skrbno spremljati, kako se projekti izvajajo, kako se porabljajo finančna sredstva ne zgolj z vidika smotrne porabe sredstev, temveč z vidika tega, ali so projekti, ki smo jih financirali, dosegli svoj namen in imeli svoj učinek. Strinjam se s tem, kar sta povedala tako komisija kot tudi računsko sodišče oziroma gospa Jakobsen in sicer v zvezi z nadzorom, ki se izvaja. Ta nadzor bi morali še poglobiti, še razširiti še posebej pa bi se morali o teh vprašanjih pogovoriti tudi na politični ravni z pristojnimi organi. Glede nevladnih organizacij smo že povedali, da so pomembni akterji, ki opravljajo zelo pomembno funkcijo na tem področju. Se pa strinjam tudi s tem, kar je rekla komisija v zvezi z drugo tranšo financiranja. Pomembno je, da zagotovimo trajnost v tej drugi fazi projektov, zato da bodo ti projekti imeli kontinuiteto. To lahko zagotovimo s pomočjo integriranega pristopa, ki nam bo pomagal, da zagotovimo učinkovitost pri vseh projektih, tudi če bo, naprimer, prekinjen tok financiranja za te projekte. To je zelo pomembno, namreč da tudi vprašanje trajnosti projektov omenimo v poročilu. Hvala lepa še enkrat vsem za prispevek tej razpravi. Mislim, da je ta instrument res učinkovit. Prav zaradi tega ga je treba še toliko bolj natančno in pozorno spremljati. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Najlepša hvala. Pojdimo na naslednjo točko na dnevnem eh, redu. Gospa Jakobsen, glede skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko. In že sedaj zamujamo pore. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospodje in gospe, hvala, da ste mi dali to priložnost, da predstavim posebno poročilo o izrednem skrbniškem skladu za Afriko. Afriko. Leta 2013 naprej finančna uredba komisiji omogoča, da vzpostavi skrbniške sklade Evropske unije. Te sestavljajo eh, sredstva iz proračuna eh, Evropske unije, poleg tega imamo še sredstva donatorjev, tudi držav članic in eh, sredstva držav, ki niso donatorice. Skrbniški sklad za Afriko zagotavlja stabilnost in pomaga pri upravljanju z migracijami, s tem, da rešuje glavne vzroke za destabilizacijo, za eh, prisilno preseljevanje in za eh, nezakonite migracije. Novembra 2015 eh, je bil sprejet v Lavaleti. Evropska komisija. S tem podpira dejavnosti v 26 državah, v treh regijah, v eh, tako imenovanih oknah, eh, oknih eh, v Afriki, Sahel, Čadsko jezero, Afriški rok in Severna Afrika. To bi nadaljevalo od leta 2015 do 2020 in do konca avgusta 2018 smo zbrali Eh, več kot 4 milijarde evrov. 89 odstotkov sredstev eh, je prenešenih iz Evropskega razvojnega sklada in proračuna Evropske unije. Naš eh, cilj pri revizijskem pregledu je bil ta, da ugotovimo, če je ta skrbniški sklad dobro oblikovan in če se dobro izvaja. Pogledali smo si cilje, analize potreb in financiranje na ravni komisije. Na to smo si pogledali specifične vidike izvajanja eh, skrbniškega sklada, naprimer izbirni eh, postopki za projekte, sistem spremljanja in pa izložek, ki ga zagotovijo projekti, ki so bili predmet revizije. Obiskali smo tudi Niger in pa delegacijo Evropske unije v Libiji in eh, preverili 20 projektov, ki so bili v teku. Kaj smo ugotovili tekom naše revizije? ugotavljamo, da je skrbniški sklad za Afriko fleksibilno orodje, ampak glede na številne izzive, s katerimi se sooča, bi eh, moral biti oblikovan eh, bolj usmerjeno. Široki cilji skrbniškega sklada zagotavljajo fleksibilnost, ampak to pomeni, da strategija ni dovolj usmerjena, da bi zagotovili ustrezno upravljanje v treh oknih in da bi obenem spremljali učinek. Komisija eh, ni Eh, naredila dovolj, kar se tiče ocene eh, virov, kar se tiče eh, upravljanja. Strateške informacije in usmeritve niso bile dovolj specifične za upravitelje treh oken. Ugotovili smo tudi, da združevanje virov in zmogljivosti ni bilo izvedeno optimalno in sistematično. ni bil razvit ustrezen mehanizem za uh, učenje iz preteklih uh, izkušenj. Izvajanje se razlikuje po regijah, nismo našli ustrezne uh, ocene predlogov uh, projektov glede na predoločene kriterije in to je izpostavilo tudi več držav članic. Ampak komisija je zaenkrat vedno zavrnila uh, poziv k eh, dodatnim pojasnilom, kar se tega tiče. Skrbniški sklad ni bil vedno dobro eh, pojasnen in včasih je prihajalo do podvajanja glede na druge instrumente Evropske unije. Skrbniški sklad za Afriko je bil hitrejši, kar se tiče eh, začetka projektov. Pospešili smo podpisovanje pogodb in izplačevanje eh, podpore, ampak ta sklad se sooča eh, s podobnimi izzivi kot tradicionalni instrumenti. Skrbniški sklad deluje v izrednih okoliščinah, ampak komisija ni v polni meri izkoristila pospešenih ukrepov. Takšni ukrepi bi lahko eh, olajšali partnerjem delo in zagotovili hitrejše izvajanje projektov. Videli smo tudi, da je skrbniški sklad za Afriko sprejel skupni eh, sistem za spremljanje, ki pa še ni začel delovati. Tri regije so doslej uporabljale različne sisteme za eh, zbiranje informacij o proračunu, spremljanje eh, in ocenjevanje. Cili projektov pogosto niso bili pametni, kazalniki, ki so se uporabljali za obravnavo uspešnosti, niso imeli ustreznih primerjalnih standardov. Skrbniški sklad je pripomogel k zmanjšanju nezakonitih migrantov, ki iz Afrike prihajajo v Evropo, je pa to težko meriti. Projekti, pred, ki so bili predmet revizije, so bili v začetni fazi eh, izvajanja, ampak eh, privedli so že določ, do določenih izložkov. Naprimer, eden od projektov je bil namenjen zagotavljanju ustreznih eh, življenjskih pogojev za migrante. Več kot 9000 migrantov je šlo skozi centre leta 2017 v Nigru. 19 eh, mrež je bilo eh, razgrajenih zaradi skupnega delovanja policijskih organov leta 2017. 4700 eh, migrantov je bilo predmet podpore za prostovoljno vračanje, skoraj 20 tisoč migrantov pa je dobilo humanitarno pomoč. Kaj priporočamo glede na našo oceno? Pripravili smo štiri priporočila v revizijskem poročilu, zato da bi izboljšali eh, izvajanje skrbniškega sklada za Afriko. Ugotavljamo, da bi morala komisija izboljšati eh, kakovost cilje in prioritete skrbniškega sklada, tako da bi bil ta bolj specifičen in eh, da bi bili cilji lažje dosegljivi. Projekti morajo biti oziroma kriteriji morajo biti bolj dosledni in transparentni. Eh, pospešiti je treba izvajanje in izboljšati spremljanje skrbniškega sklada. Rada bi se zahvalila komisiji za konstruktivno sodelovanje pri tej reviziji. Komisija je sprejela večino naših priporočil, najpomembnejše pa je to, da so sprejeli naša priporočila o dodatni pojasnitvi uh, izbirnih kriterijev. Tega niso sprejeli. Uh, hvala za vašo pozornost. Z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Ja, poročevalka je gospa Jala Sender, izvolite. Thanks a eh, lot. I don't know whether the microphone works. Uh, and also on our side, uh, we would like to thank the court Sorry. watchers. Se upravičujem, niste vi na vrsti. Kolegica Ayala Sender je na vrsti. Um, gracias, ja, presidenta. Sí, um. Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, No, še dobro, da je sekretarjat gledal v mojo smer, sicer bi morala začeti ploskati, ko ste dodelili besedo. Kolegi, že prej pri Turči sem želela nekaj povedati, pa ste me spregledali. No, kakorkoli že. Hvala lepa, gospe Jakobson, za predstavitev tega poročila, tega posebnega poročila. To je zelo pomembno poročilo, ker smo v prehodni fazi. Prehajamo iz starega večletnega finančnega okvira v nov okvir skrbniški sklad bo del proračuna. Je pa res, da se bomo zdaj lotevali nadzora v nekoliko drugačnem kontekstu. Zato me zanima, v kolikšni meri, gospa Jakobsen, bi lahko bolje spremljali ta skrbniški sklad v prihodnje. Velik del evropskega denarja je namreč prišel iz sklada za razvoj. Nekaj težav ste sicer izpostavili pri tem skrbniškem skladu. Zaradi teh težav je na sklad eh, letelo tudi kar nekaj kritičnih pripomb. Ogromno humanitarnih in drugih razvojnih organizacij z Evropske unije dela v Afriki. Hvala lepa tudi za ta nabor priporočil, ki ste jih pripravili. Me pa zanima, zakaj nečesa niste omenili. Videli smo namreč, da se je pojavilo kar nekaj želja po zvezi s tem, da naj se ne spreminjajo cili, da naj se ne spreminjajo strategije kar naprej. Strategija se načeloma opredeli vsakih sedem let, ampak naj vsaj spustimo to pomoč za razvoj, ker je ta pomoč namenjena razvoju v državah, ki so manj razvite, ki imajo hude težave, kjer trpijo revščino, kjer se težko odzivajo na podnebne spremembe. Potrebujemo nek nujni sklad, to vrstni skrbniški nujni sklad za Afriko, ki bi se dejansko lahko odzival na nujne razmere, ki nastanejo zaradi različnih oblik tragedij, tudi zaradi priseljevanja. Potem, kaj je z vsemi temi ljudmi, ki jih izkoriščajo trgovci z ljudmi v celotni regiji Sahela, na, tudi na Zahodnji Afriki, v, vzhodni, v osrednjem delu Afrike. Že v Turčiji smo videli, kako se je zajezilo te tokove s pomočjo instrumenta. Kaj je z vsemi temi ljudmi, ki umirajo v sredozemlju, ko skušajo priti v Evropo. Gospa Jakobsen, zanima me, zakaj niste podali prvega priporočila v smislu, kako tak skrbniški sklad načeloma spreminja financiranje razvojne pomoči strani Evropske unije. Ta razvojna pomoč bi se morala bolj osredotočati na reševanje ključnih vzrokov, zaradi katerih prihaja do migracij vemo, da se med eh, samim procesom razvoja države pojavijo ključne točke, ko lahko pride do večjega števila migrantov, ampak vseeno ne gre za ene in iste vzroke in razloge. Hvala lepa tudi komisiji, ker je sprejela ta priporočila, nekatera so res bolj specifična in se nanašajo na konkretne cilje v Libiji in še v nekaterih drugih državah računsko sodišče sploh ni imelo možnosti dostopa. V takšnih državah je verjetno težko preverjati, kako so potekala plačila, lahko pa to upravimo preko mednarodnih organizacij. Zato me zanima, s kakšnimi težavami se soočate pri izvajanju teh nalog. Potem so pa tu še situacije, ki jih bo treba razreševati srednje in dolgoročno gledano, ker ne gre za nujne razmere. V vsakem primeru pa si želim, da bi pripravili dober dokument, s katerim bi lahko dopolnili ta vaš predlog. Zanima me predvsem, kako bi lahko prihodnje spremljali porabo sredstev. Ta sredstva so res nujno potrebna. Zagotoviti moramo večjo fleksibilnost pri porabi sredstev, je pa treba spoštovati in upoštevati tudi druge morebitne posledice, ki se srednje in dolgoročno izkažejo kot ključne in ki bi jih lahko z ustreznim političnim načrtovanjem tudi predvideli. Tudi odbor za proračunski nadzor v Bundestagu je že leta 2000 vedel, da bo prišlo do težav. Ne vem, mi smo že leta 2013-2014 vedeli, da se pojavljajo določene težave, nekatere težave povzroča tudi Evropska unija v Afriki, ker je 15 let enostavno zrla stran in se ni zavedala, kaj se tam dogaja. Gospod McAllister. Najlepša hvala, gospa predsednica. Imam dve vprašanje, ki bi jo rad zastavil gospe Jakobsen. Prvič, morda veste, da v odboru AFET trenutno govorimo o poročilih o prihodnosti predpristopne pomoči in o eh, mednarodni razvojni pomoči. Ko ste govorili o skrbniškem skladu, ste dejali, da je upravljanje na eh, ravni komisije in držav članice, Evropski parlament nima vloge. A menite, da bi to eh, lahko izboljšali, da bi to morali izboljšati? Druge vprašanje se nanaša na izkušnje z eh, skrbniškim skladom za Afriko. Ali se lahko kaj naučimo iz tega sklada za eh, prihodnje sklade? Gospa Evans. Da, tudi sama sem želela povedati podobno kot gospa Jala. v ustanovitvenem sporazumu o skladu in v skladu s finančno uredbo bi naj porabo sredstev uskladili z virom uh, samega sklada. Če večino denarja prihaja iz razvojnega sklada, potem bi to moralo biti urejeno na ta način. A ste analizirali, uh, zakaj se uporabljajo sredstva in kakšni so njihovi viri in eh, kakšna bi naj bila pravila? vaše poročilo pravi, da je skrbniški sklad eh, za Afriko prispeval k zmanjšanju števila migrantov, ki prihajajo iz Afrike v Evropo, ampak tega niste mogli eh, meriti oziroma izmeriti. Kaj pa ste merili? Gospod Lavajova. Hvala, gospa predsednica. Tako kot pri prejšnji točki, lahko tudi tukaj eh, z imenom poročila opišem situacijo. Je fleksibilen, ampak ni dovolj usmerjen, piše. Zanimivo je, da je komisija definirala skrbniški sklad kot nekaj, kar je nastalo glede na potrebe, glede na nove izzive, glede na kompleksno krizo, glede na različne narave te krize. Ampak računsko sodišče pravi, da moramo biti osredotočeni, če želimo uh, učinkovito uporabljati sredstva uh, Evropske unije. Zanima me, kako bi lahko definirali to. Uh, jasnejšo opredelitev. Računsko sodišče pravi, da spremljanje ciljev ni bilo vedno pametno. Zanima me, kakšni ukrepi bodo sprejeti, da bi izboljšali to situacijo, ali bodo ti ukrepi vplivali na eh, dejavnosti, ki se že eh, izvajajo. To je namreč zelo zanimivo vprašanje, kako bo to vplivalo na trenutno situacijo. Kolega Stas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da se navežem na besede gospe McKeven. Gospa Jakobsen, dejali ste, da velik delež eh, prihaja iz razvojnega proračuna Evropske unije. Imamo oceno Oxfama in Concorda, ki pravi, da se 22 odstotkov teh sredstev uporablja za uh, zagotavljanje eh, miru, za nadzor, eh, del sredstev se uporablja tudi za boj proti terorizmu. To je dobra stvar, ampak a bi se naj razvojna sredstva uporabljala v ta namen? Sam sem menil, da bi se naj razvojna sredstva uporabljala za potrebe eh, revnih, za pomoč takšnim ljudem, za razvoj prebivalstva, ki je prizadeto. Ali lahko odgovorite na to? Druga stvar, ki jo izpostavljata Oxfam in Concord, eh, je naslednja. Skrbniški sklad za Afriko, in s tem citiram, je predmet centraliziranega upravljanja. Lokalne nevladne organizacije in lokalne oblasti praktično nimajo besede pri upravljanju s tem skladom. Vsi, ki se ukvarjajo z razvojno politiko, vedo, da če ne sodelujemo z lokalnim prebivalstvom, z lokalnimi organi pri sprejemanju odločitev, ne bomo dosegli trajnostnega razvoja. Ali lahko odgovorite na to? Si solamente. Gospa Ajala ponovno. Signor Makalister. Želela sem odgovoriti gospodu McAllisterju. Od leta 2017 ima parlament status opazovalca pri skrbniškem skladu. Ne vem, kdo nas tam zastopa, ampak Evropski parlament je prosil za ta status in zdaj tudi smo tam vključeni. Za GDDFko, gospod Štavspol, gospod. Uh, Flori za Devko. Kdo bo že zle, kdo želi začeti? Najlepša hvala, upravičujem sem se, da smo bili malce preurani in to ni bil naš namen. Eh, pozdravljamo pa eh, to poročilo o skrbniškem eh, skladu za Afriko. Tesno smo sodelovali z računskim sodiščem in celo vrsto deležnikov pri izvajanju poročilo nam je že v veliki meri pomagalo pri izboljšavah določenih vidikov upravljanja eh, skrbniškim skladom. Rad pa bi spomnil na situacijo, v kateri je bila komisija leta 2015, ko se je razplantela eh, migracijska eh, kriza. Vrh v Lavleti je bil nuja, podpreti smo morali ta proces. Eh, lahko rečete, da bi morali biti bolj usmerjeni v začetku, ampak prosim upoštevajte eh, politično potrebo po hitrem ukrepanju, ki je takrat obstajala. Mislim, da je to uporočilo izpostavljeno, tukaj pa tega nismo slišali, da eh, smo postopoma izboljšali strateško usmerjenost. Od začetka leta 2017 se redno z upravnim odborom pogovarjamo in tam sedi sedaj tudi kot opazovalka institucije Evropskega parlamenta, kaj bi naj počeli. Eh, države članice se ne strinjajo vedno, nekateri menijo, da bi se morali osredotočiti bolj na migracije, drugi menijo, da bi se morali osredotočiti na razvoj. Veseli eh, nas, da računsko sodišče pravi, da je instrument eh, zelo fleksibilen, da Eh, deluje na področju zdravja, izobraževanja, varnosti, trajnostnega razvoja, zagotavljanja ekonomskih eh, zaposlovalnih priložnosti, še posebej za ranljive skupine, eh, zlasti za begunce in razseljene osebe. Upoštevamo štiri priporočila računskega sodišča, ki izhajajo iz poročila in večino priporočil že izvajamo. Priporočilo, ki pa ga ne sprejemamo, pa se Eh, nanaša na izbirne kriterije za projekte. Skrbniškega sklada ne uporabljamo kot nekakšnega razpisnega mehanizma. Izvajamo posvetovanje eh, s partnerji, lokalnimi deležniki, eh, strinjamo se, kaj treba financirati, razvijamo programe in ko smo mnenja, da so ukrepi zreli, jih na to predstavimo operativnemu odboru za potrditev ne sedimo v pisarnah in eh, preglejujemo eh, eh, prijave na razpise, ki prihajajo z leve, desne in ne vemo odkot še. Tako pač zadeve ne delujejo. Ko predlagamo projekte operativnemu odmoru, odboru, moramo jasno povedati, kako uh, nek projekt podpira cilje skrbniškega sklada. 187 projektov uh, v vrednosti 3,6 milijarde. Mislim, da je s tem skrbniški sklad pokazal, kako uh, pomemben je, kakšno dodano vrednost ima. S tem smo zagotovili politični dialog, dialog o politikah in ubrali smo evalvacijski pristop. Če si pogledate spletno stran skrbniškega sklada, tam najdete poročila o rezultatih, ki gredo uh, on kraj uh, zahtev. Zagotavljamo osnovne storitve za 3 milijone uh, 472 uh, tisoč uh, ljudi in to na podlagi zelo uh, zapletenega sistema. Uh, to so nekatere prednosti, uh, nekateri, nekatere izkušnje, ki jih bomo prenesli v prihodnost. pozitivne povratne informacije deležnikov z eh, terena, iz Bruslja in tudi od drugot, eh, tudi eh, strani donatorjev in upravičencev. Vse to kaže, da so številni rezultati doseženi. S pomočjo drugih instrumentov združujemo kratkoročne in dolgoročne pristope in zagotavljamo hiter odziv na potrebe naših partnerjev v okviru vrha v Lavaleti. Na koncu bi rad povedal še, da upoštevamo komentarje parlamenta in računskega sodišča. Večino sredstev uh, smo našli v uh, proračunu Evropske unije, v sredstvih Evropske unije, ampak eh, upoštevati je treba tudi številne druge donatorje. Uh, imamo tudi projekte, ki so predmet sofinanciranja. Uh, in te sofinancirajo države članice in drugi donatori. Na to vprašanje nadzora Evropskega parlamenta, kot smo slišali, eh, Evropski parlament že sedi kot opazovalec v odboru in na to se osredotočamo še naprej. V prihodnosti bo eh, to tema, o kateri je treba govoriti, o, eh, v kontekstu upravljanja z novimi instrumenti. Računsko sodišče in drugi so v preteklih letih eh, sprejemali poročila, ki niso vedno odražala eh, takšne slike. Večina sredstev je predmet eh, DAKA. Ne morete reči, da Eh, sredstva, ki so namenjena nadzoru nad mejo, eh, nad mejo niso predmet eh, DAKA. Mislim, da upoštevamo kriterij 90 odstotkov sredstev, ki morajo biti predmet DAKA. Lahko bi bili seveda še pametnejši, lahko bi imeli boljše Eh, kazalnike, ampak ne živimo v povornem svetu. Vedno poskušamo izboljšati naše delo. Bi Gedenir še kaj dodal? Ne, potem pa predajem besedo gospe Jakobsen. Thank you, chair. Thank you uh, for the questions. Um, them... Hvala lepa za ta vprašanja. Nekatera vprašanja se nanašajo na to, zakaj smo sploh vzpostavili skrbniški sklad, zakaj skrbniški sklad eh, in nekakšen drug instrument ali sredstvo. Štiri skrbniške sklade imamo, kot verjetno veste, tri smo že revidirali. Kar nekaj izkušenj smo že pridobili na podlagi izkušenj do sedajšnjih revizij skrbniških skladov, ključno sporočilo, po mojem, je naslednje. Ko spostaviš skrbniški sklad, ne gre za to, da podvojiš nek drug instrument ali sklad. Gre za to, da oblikuješ ciljno usmerjen, natančen sistem, kjer zelo specifično slediš določenim ciljem. V Bekov skrbniškem skladu smo se naučili, da ne smemo imeti usporednih sistemov upravljanja, nadzora, temveč da moramo neposredno ciljati specifične projekte s temi sredstvi. Pri tem skrbniškem skladu za Afriko smo v primerjavi z ostalimi instrumenti ugotovili, da so se projekti začeli veliko hitreje izvajati. Tudi pogodbe so se veliko hitreje podpisale, kar je omogočilo, da smo zagotovili vnaprejšnja plačila, vsaj v primerjavi z drugimi instrumenti in skladi je postopek potekal veliko hitreje. Potem je tu še vprašanje, s kakšnimi izzivi se soočamo pri začetku izvajanja. Res se stvari hitreje podpišajo, ampak samo izvajanje še malce zaostaja. Na mesto teh vprašanj bi morali verjetno bolj pozorno obravnavati izvajanje. Politična odločitev je, na kakšen način se oblikuje skrbniški sklad, ampak eh, ko se vzpostavi sklad, je zelo pomembno, da ga vzpostaviš za prave namene. Uh, da natančno predeliš cilje, da ne pride do prekrivanja z drugimi instrumenti. Ciljno usmerjeno je treba delovati. V prilogi lahko vidite, zakaj se je uporabljal ta sklad. Veliko različnih projektov smo financirali, gre za mešanico. In v poročilu tudi piše, da kadar imaš opravka s tako raznolikimi projekti, kako lahko deluješ ciljno usmerjeno, kako se lahko osredotočiš s konkretnimi ukrepi na posamezne cilje. Kako smo merili učinkovitost skrbniškega sklada? Na podlagi Frontexovih številk smo lahko ugotovili, da se je število migrantov zmanjšalo ampak težko rečemo, da je bil skrbniški sklad ključni razlog, zakaj je prišlo do upada števila nezakonitih migrantov. Bistvo je pa moje, da če želiš nekaj doseči, moraš biti ciljno usmerjen pri napovedovanju, pri mm, merilih za izbor projektov in tako naprej. Vključevanje lokalnih nevladnih organizacij in ostalih akterjev na lokalni ravni. To je zelo težavno okolje, znotraj katerega delujemo, znotraj katerega deluje sklad. Čeprav bi si želeli vključiti večje število lokalnih akterjev, bi z vidika varnosti to morda bilo neizvedljivo, vsaj ne vedno. Vidimo pa na podlagi projektov, da nevladne organizacije sodelujajo pri izvajanju projektov. To vrstno ciljno usmerjeno delovanje v odnosu do lokalnih skupnosti bi moralo pomagati. Mislim, da sem vse pokrila. Najlepša hvala, še naša poročevalka za zaključek. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa za te informacije, hvala lepa tudi za mnenje, ki ga je predstavila gospa Jakobsen. Vseeno se mi zdi, da bi morali določene vidike še malo bolj poglobljeno obravnavati. Kar zadeva odziv GD-NIR strinjam se s tem, da bi morali sprejeti priporočila, vseeno pa je treba vedeti, da smo se morali v primeru tega instrumenta oziroma sklada odzivati na zelo nujne razmere, vroče konflikte in situacije, zato je prihajalo do manjših težav. Je pa GDNR uspel izpostaviti, da se bo nekaj takšnega zgodilo. Namreč drugot so to napovedovali že leta 2000. Ponavadi ravnamo tako, da čim je nekaj na drugi strani sredozemlja, če se odvija na drugi celini, nas to do sedaj ni kaj pretirano skrbelo. Poročilo računskega sodišča je dobro, ampak zanima me, kaj se zdaj dogaja s plačili. Ali boste izplačali tisto, kar ste se zavezali, da boste? Kaj je s stopnjo sofinanciranja, ampak zagotovo se bomo o tem lahko dvostransko pogovorili s komisijo. Razumem, da so to nekoliko drugačna vprašanja in niso strogo vezana na samo vzpostavitev skrbniškega sklada. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili 100 um, točko na dnevnem redu. Srečno pot nazaj v Luksemburg. Sedaj pa 12. točka, dolgo pričakovano poročilo glede financiranja nevladnih organizacij. Mm, iz računskega sodišča je znani gospa Turtelbom in ji predajam besedo za to, da predstavi poročilo. Much, uh, and, uh... Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Ne vem, ali bo predstavitev na ekranih. verjetno boste lažje sledili, če bo vse skupaj predstavljeno na ekranu. Lahko pa že zdaj povem, da je naslov posebnega poročila preglednost sredstev Evropske unije, ki jih izvršujejo nevladne organizacije. Potrebna so večja prizadevanja. Toliko o naslovu. Moja predstavitev se osredotoča na pet vprašanj. Zakaj smo upravili revizijo, katera vprašanja smo zastavili, kaj smo obravnavali, kaj priporočamo in na to še povzetek ugotovitev. Zakaj smo opravili to revizijo? Vse več zanimanja je seveda za pregledno delovanje nevladnih organizacij in tudi za financiranje teh organizacij. S komisijo smo se povezali pa tudi z nevladnimi organizacijami na številnih področjih. 1,7 odstotkov evropskega proračuna in 6,8 odstotkov razvojnih sredstev namenjamo nevladnim organizacijam. Takšne so ocene komisije, več o teh številkah pa kasneje med predstavitvijo. Je pa Evropski parlament v danem trenutku podal zahtevo, da se opravi revizija porabe evropskih sredstev. Želeli so, da preverimo, ali potrebujemo več preglednosti. Zakaj smo se lotili te revizije? Če si pogledate številke. Od leta 2014 do leta 2017 je komisija zagotovila nekje 11,3 milijarde evrov nevladnim organizacijam. Večina evropskih sredstev se dodeli nevladnim organizacijam na področju zunanje politike, večinoma za razvojno področje 24 odstotkov, za humanitarno pomoč gre 26 odstotkov sredstev, za sosedstvo pa 7 odstotkov. Imamo pa tudi sredstva za nevladne organizacije na področju raziskav, to je 19 odstotkov, na področju izobraževanja in kulture 8 odstotkov, ostale kategorije pa zajamejo 16 odstotkov. Dva primera sredstev, ki smo jih pregledali in sicer šlo je za Libanon, za humanitarno pomoč smo financirali humanitarni projekt za begunce iz Sirije v Libanonu, ki so prejemali kupone za hrano, 31 milijonov evrov smo namenili za to, potem pa smo podpirali tudi šolo obvezne otroke, ki jih je prizadela kriza v Siriji, da bi se tudi sami naučili, kako poskrbeti za se. 38 milijonov evrov smo to namenili. Zakaj smo se lotili revizije na tej prosojnici, bomo najprej pogledali, kakšna je opredelitev nevladne organizacije. Nevladne organizacije so pojem, ki se precej široko uporablja, ni pa to splošno sprejeta opredelitev, kaj je to nevladna organizacija. Vidite sporočilo komisije oziroma izjavo ter klasifikacijo komisije nevladnih organizacij iz leta 1997, to je na zgornjem delu prosojnice. Podala pa sem tudi opredelitev Združenih narodov. pogosto komisija, pa tudi Združeni narodi posredujejo sredstva tem organizacijam, jih pa ne opredeljujejo na enak način. Če bi OECD, Svetovna banka in tudi Svetovn svet Evrope navedla na teh prosojnicah, bi gotovili, da imajo tudi ti vsak svojo opredelitev. Katera vprašanja smo zastavili? Najprej smo preverili, ali sredstva Evropske unije porabljajo na pregleden način. Tri podvprašanja. Ali je identifikacija posameznih nevladnih organizacij strani komisije zanesljiva? Ali je na področju zunanjega delovanja pregledno financiranje ukrepov ali komisija zbira in tudi objavlja informacijo v zvezi z finančnimi sredstvi, ki jih namenjamo nevladnim organizacijam in ali to počnemo na primeren način. Kakšno je bilo področje revizije? Pokrili smo ključna politična področja skladno z volumnom sredstev, ki ga namenjamo nevladnim organizacijam. Osredotočili smo se predvsem na zonanje delovanje, gre za sredstva, ki smo jih zagotavljali od leta 2014 dalje. 14 projektov, ki jih vodijo nevladne organizacije. Neposredno smo preverili ter 6 projektov, ki jih izvajajo organi Združenih narodov v okviru posrednega upravljanja. 10 pogodbenih izvajalcev nevladnih organizacij smo tudi izbrali. Zato je zelo pomembna opredelitev nevladne organizacije, ki sem jo prej predstavila. Zdaj pa na hitro čez naslednji dve prosojnici. Posamezni razdelki v okviru večletnega finančnega okvira. Od leta 2014 do leta 2017 smo porazdelili 8,81 odstotkov celotnega proračuna. Brez EDF-a je to 1,7 odstotkov. Na naslednji prosojnici vidite enak znesek vendar smo to porazdelili med posamezne generalne direktorate v Evropski komisiji. Tudi tu lahko vidite, da se večinoma osredotočamo na zunanje delovanje. Kaj smo obravnavali v okviru revizije? Kot prvo, preglednost porabe sredstev v Evropske unije strani nevladnih organizacij. Preglednost smo opredeljevali na naslednji način. Kako je komisija identificirala nevladne organizacije v svojem sistemu? Kakšna je bila preglednost pri izbiri nevladnih organizacij? Kakšne, kakšne informacije je komisija zbrala v zvezi z dejavnostmi, ki so jih izvedle nevladne organizacije, ali so te informacije v okviru komisije preverili in jih tudi objavili? Uh, z več eh, sektorji in službami v komisiji smo se o tem pogovarjali. Nismo torej opravili revizije pri samih nevladnih organizacijah. Preverili smo pri komisiji, ali so v komisiji ustrezno sodelovali z nevladnimi organizacijami in če so sodelovali na pregleden način. Ključne ugotovitve in priporočila iz poročila. Kot prvo, identifikacija kom, strani komisije ni zanesljiva. Torej, komisija na nezanesljiv način opredeljuje nevladne organizacije. V večini primerov sredstva, ki jih zagotavlja Evropska unija, niso odvisna od statusa nevladnih organizacij. V komisijnem računovodskem sistemu preverjajo status nevladne organizacije na, pos, na podlagi omejenega nabora podatkov nimamo še skupnega sistema registracije za vlagatelje, komisijino preverjanje statusov nevladnih organizacij, neprofitnih in zasebnih, ne zadošča za to, da bi lahko kvalificirali nekega akterja kot nevladnega akterja, ker deluje vse skupaj na podlagi samo prijave. Je pa zagotovljen tudi omejen nabor preverjan v zvezi z nevladnimi organizacijami, ker nimamo na voljo dovolj informacij ali pa dovolj zanesljivih informacij. Kar zadeva klasifikacijo komisije, kdo je nevladna organizacija? Nevladne organizacije objavijo svoje informacije v sistem. Sama sem navedla tri različne dele sistema, je pa na voljo še več sistemov. Pador, URF in e-proposal sem navedla na prosojnici. Ko je nek akter opredeljen kot nevladna organizacija, ga v ABAKU tako tudi vodimo. Komisija večinoma preverja, ali gre za profitne ali zasebne ali neprofitne organizacije. Tudi univerze, raziskovalni instituti, zadruge in podobno se pogosto v sistemu ABAK opredelijo kot nevladne organizacije. Kar zadeva priporočila na podlagi opažanj. Želimo izboljšati zanesljivost informacij v zvezi z nevladnimi organizacijami. Najprej treba opredeliti jasna merila, na podlagi katerih bomo opredeljevali nevladne organizacije tudi v okviru računovodskega sistema. Razkriti je treba kriterije za klasifikacijo nevladnih organizacij, zagotoviti je treba več preglednosti in zanesljivosti informacij o nevladnih organizacijah. Druga ugotovitev, potem bomo prišli takoj tudi na drugo priporočilo. Izbor strani komisije. Nasplošno so bili zbirni postopki pregledni, ampak komisija vedno ne preverja izjav o preteklih izkušnjah, zato ker sistem ne vsebuje vseh relevantnih informacij v zvezi s prijetimi finančnimi sredstvi in izvedenimi dejavnostmi. Če pa selekcijo opravi tretja stran, je preglednost toliko manjša. Tudi v primeru GDE-ko so pravila za pod izvajanje drugačna od drugih nevladnih, od drugih generalnih direktoratov. Naprimer, v polovici projektov, ki smo jih pregledali in eh, so se izvajali projekti s posrednim upravljanjem, ni bilo zagotovljenega ustreznega nadzora. Priporočilo dve bi torej bilo, da je treba preveriti uporabo pravil za podizvajanje, odprediti je treba pogoje za financiranje tretjih nevladnih organizacij in preveriti tudi sama pravila in postopke. Ugotovitev tri. Zbrane informacije in razkritje informacij. Na eni strani vidimo, da smo zbirali podatke o porabi sredstev Evropske unije na strani nevladnih organizacij tu se informacije niso zbirale na poenoten način. Prišlo je do primerov, ko nismo imeli na voljo dovolj ali pa točnih informacij v zvezi z akteri, ki so izvajali akter, eh, posamezne ukrepe. Če pa uporabljamo sistem finančne preglednosti, kot je to opredeljeno v finančni uredbi, so podatki bolj zanesljivi, vendar se razlikuje med posameznimi generalnimi direktorati, kar ni nujno vedno bolj pregledno. In priporočilo številka tri. Mi predlagamo, da se izboljšajo informacije v zvezi s sredstvi, ki jih izvajajo nevladne organizacije. Potrebujemo tudi ustrezna pravila za to, da bomo lahko beležili vsa sredstva, ki jih prejmejo upravičenci, tudi tisti, ki sklenajo pogodbo o izvajanju z Evropsko unijo, ne z vodilno nevladno organizacijo. Priporočilo številka štiri. To je zadnje priporočilo, gospa predsednica priporočilo, da se standardizira in izboljša točnost objavljenih informacij. Razkriti je treba vse upravičence, ki so sklenili pogodbo z Evropsko unijo, razkriti je treba tudi znesek dodeljenih sredstev. Zunanja delovanje, tu je treba poročati o rezultatih, ki so bili doseženi s pomočjo projektov, ki jih financirala Evropska unija. Združeni narodi oziroma njihovi organi pa morajo prav tako izpolniti svoje obveznosti. Nas predvsem skrbi preglednost. Ni na voljo dovolj informacij za javnost, ni nobene jih evidenc v zvezi z eh, sredstvi, ki so bila dodeljena pod pogodbenim izvajalcem, ni informacij o sredstvi, ki so jih prejeli vsi pogodbeni upravičenci, premalo informacij v zvezi z mrežami nevladnih organizacij. Če povzamem, štiri ključna priporočila so naše ugotovitve, moram pa reči, da je komisija z nami odlično sodelovala, za kar se ji zahvaljujem. Komisija je sprejela vsa priporočila razen prvega. Mislim pa, da smo res odlično sodelovali in upam, da bo to poročilo privedlo do še večje preglednosti pri. zagotavljanju informacij o tem, koliko evropskih sredstev na kakšen način porabijo nevladne organizacije. Naj pa še enkrat povem, da nismo preverjali in revidirali nevladnih organizacij, ampak način porabe sredstev. Najlepša hvala. Sem poskušala naročiti čampanjec za vse, glede na to, da naš odbor eh, razpravlja že res zelo eh, dolgo o tem in sedaj vidimo, da smo končno prišli do nekih rezultatov pri zagotavljanju večje transparentnosti za nevladne organizacije. Sedaj pa predajam besedo naši glavni poročevalki, gospe Šmit. Najlepša hvala, tudi jaz podpiram to zamisel, da bi vsem razdelili šampanjec. Torej, šalo na stran. Računsko sodišče nam je dalo na voljo novo poročilo in že zelo dolgo časa smo čakali na to, da bo računsko sodišče predstavilo takšno poročilo. Ampak mislim, da če si pogledamo rezultate poročila kot takšnega, ugotovimo, da sporočila niso najboljša. Tako da najlepša hvala za poročilo in za povzetek, gospa. Tortel bo mi je predstavila glavne elemente. Mislim, da so sedaj zadeve na dlani črno na belem in mislim, da so zadeve jasne. Mislim, eh, da je dobro, da ste na koncu izpostavili, da vseeno sodelovanje poteka zelo dobro. Izpostavila bi priporočila, ki so najbolj zanimiva. Torej, zdi se, da je treba spremljati legitimnost izvajanja sredstev. Komisija pravi, da so. Mm, transakcije legitimne in da v tem kontekstu ne bi smeli z, uh, eh, postaviti nevladnih organizacij. Tako da me zanima, ali ste sploh kdaj pogledali mm, na smernice glede finančne transparentnosti. Mislim, da tu takšne transparentnosti tule ni. Potem glede nevladnih organizacij. Če smo zelo potrpežljivi, lahko podrobno preučimo stanje pri teh akterjih. Tako da me zanima komisija, ali to kategorijo vodite samo zato, da bi pokazali, kako zelo blizu ste prebivalstvu ali zato, da bi se izognili natančnejšemu preverjanju izdajanja sredstva na tem področju. In glede na to, da komisija zelo ustraja pri tem, da kategorija nevladnih organizacij ni posebna kategorija za dodatna sredstva, me zanima, kako boste v svoji zakonodaji zagotovili, da boste spremljali obveznosti transparentnosti in zakonitosti ter doslednosti tudi pri tej kategoriji, kajti vse te elemente narekuje prav finančna uredba. Naprimer, ko gre za zaščito finančnih interesov Unije, bi rada izpostavila, da je to krovni cilj ki bi ga morali tudi obravnavati kot takšnega. Konec koncev je to zapisano tudi v temeljni pogodbi o Evropski uniji. Potem finančni sistem finančne transparentnosti. Mislim, da ni vredno svojega imena, dokler ne bomo mogli slediti vsakemu znesku. Sistem je sicer vzpostavljen, vendar ustreznega nadzora ne moremo izvajati. Če se bomo če naslanjali samo na dobro voljo tistih, ki jih nadzorujemo, potem mislim, da bo izveden samo omejen nadzor, ker bo temeljil eh, na samo prijavi na vladnih organizacij. Tako da je dobro, da podpremo akterje na terenu. Ti najbolje vejo, kaj je nujno potrebno sploh, ko gre za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Ni pa smiselno, da prihaja do nedovoljšnega spremljanja po rabe teh uh, sredstev. In um, zato bi morali zagotoviti večjo transparentnost e-, in, in, eh, trans, in doslednost. Tako, sedaj sem izrazila veliko kritik in verjetno me nekoliko po strani gledate, ampak po drugi strani pomembno je, da imamo neko vrsto kontrole in kra, skrajni čas je, da komisija res upošteva svojo nalogo varuhinje pogodb. Hvala. Najlepša hvala. Kolega Nidelmurel. Hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko. Najprej hvala lepa Evropskemu računskemu sodišču za upravljeno delo pri tem posebnem poročilu. Hvala lepa tudi za ta štiri priporočila. Zelo dobro se zavedam, da je naš odbor zahteval, da se pripravi posebno poročilo v zvezi s preglednostjo porabe evropskih sredstev strani nevladnih organizacij. Bi pa rad zastavil vprašanje, ali je ta pristop metodološko relevanten? Ali ne bi potem te ugotovitve morale veljati za vse kategorije, za upravičence, evropskih sredstev na splošno, ne samo za nevladne organizacije. V kolikšni meri so ta priporočila in ugotovitve relevantni izključno za nevladne organizacije? Glede ulog in sprejetih projektov, mislim, da bi se morali osredotočiti predvsem na to, kako projekti se opadajo s cilji programa in projekta in kako se je potem te cilje izpolnevalo. Ne moremo nalagati dodatne upravne obveznosti na nevladne organizacije, zlasti za tiste, ki se ukvarjajo tudi s humanitarnimi vprašanji. V okviru zadnje revizije smo poenotili in poenostavili pravila in to so vsi upravičenci, močno pozdravili, ne bi smeli storiti koraka nazaj. Nevladne organizacije se posod po svetu soočajo z vse večjimi izzivi, nažalost tudi v nekaterih državah članicah Evropske unije. Vsi vemo, da nevladne organizacije igrajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju živahne civilne družbe. Njihovo delo na nekaterih področjih, kot so zdravje, izobraževanje človekove pravice, okolje ali pa socialna politika, pa je dragoceno. Več preglednosti je vedno nekaj, kar pozdravljamo, ampak delovati moramo znotraj nekih razumnih meja. Zelo pomembno je, da ne vladim organizacijam omogočimo, da delujejo. Kolega Stas. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad pozdravil gospod Turtelbom, prvič je v našem odboru, prvič predstavlja takšno poročilo, tako da dobrodošli. Se strinjam s tem, kar je povedal kolega Niedermüller. Zagotovo je preglednost izjemno pomembna. Če se pojavi kakršenkoli sum, je treba preveriti, kaj se dogaja, ali postopki tečejo pravilno na urejen način. Ne moremo pa seveda od nevladnih organizacij terjati nemogočega. To je prvo. Drugo. V razpravi sem dobil občutek, kot da nevladne organizacije prejemajo evropska sredstva in da potem ta sredstva porabljajo na neustrezen način in da porabe sredstva spoh ne nadzira. Ampak gospa Turtelbom je že rekla na samem začetku svoje predstavitve, da se je revizijsko poročilo nanašalo na sistem, ki ga Evropska unija uporablja za zagotavljanje preglednosti porabe sredstev. To poročilo se ni nanašalo na to, kako nevladne organizacije porabljajo sredstva. Ali bi lahko povedali, kakšno je vaše mnenje o tem nadzoru, ali preveč ali premalo nadziramo sredstva, ki jih uporabljajo nevladne organizacije za doseganje ciljev? Namreč na podlagi posebnega poročila pridemo do te ugotovitve. Če nadzora ni dovolj, potem bi ga morali verjetno okrepiti. Če pa nadzora sploh ni, pa to treba tudi povedati. Še sama bi rada spregovorila. Prosim vas, da ne bi govorili o tem, ali smo za ali proti navradnim organizacijam. O tem ne bomo razpravljali ne bi želela, da bi dodatno otežili razprave zaradi različnih situacij v državah članicah. Mislim, da se zavedamo, koliko denarja se namenja nevladnih organizacij nevladnim organizacijam. In študija, o kateri ste govorili, je zelo zanimiva, ker je to pravzaprav črna škatlica. Nimamo nekega lastnega sistema upravljena na tem področju. To upravljajo države članice na nek način in potem moramo še mi podpreti spremljanje, kadar nacionalni mehanizmi nismo na voljo, tako da se lahko vprašamo, ali na ta način sploh eh, izpolnjujemo cilje, ko gre za izvajanje porabe sredstev pri nevladnih organizacijah. In zaradi tega je zelo pomembno, da vemo, ali mm, nevladne organizacije izpolnjujejo lastne cilje ali v tem pogledu izpolnjujejo naše cilje. Tudi za to vprašanje gre in v odboru za proračunski nadzor smo večkrat poskušali preveriti situacijo. In preseneča me, da ko človek komisijo po več letih vpraša isto, dobi drugačen eh, odgovor. Tako da mislim, da je zela, sedaj nujno, da opredelimo nevladno organizacijo. Kajti, če ne bo tega sedaj do, storila komisija, potem bom jaz to storila, ko bomo naslednjič pregledovali finančno vredno, ker tako ne gre naprej. Ne more iti tako, da se kot nevladne organizacije sedaj prodajo organizacije, ki tu nimajo kaj iskati. pri takšnih organizacijah tudi teže vemo, kako je z porabljenimi sredstvi Evropske unije. Govorili smo namreč o preglednosti, o stabilizaciji, veliko smo že storili na tem področju in tudi nevladnim organizacijam je jasno, da jih cenimo. Ampak, ko gre za trgovinsko politiko, se naša mnenja lahko razhajajo. Ali moramo biti proti svobodni trgovini? bomo res financirali nevladne organizacije, ki so proti svobodnemu trgovanju, ne vem, ne vem, če je to res smiselno. Ali to pomeni, da moramo izključiti celotno po področje trgovine? Ne vem. Tako da tu gre za razpoložljivost začetek razprave glede pokrivanja posameznih področji. Ampak mislim, da danes nimamo dovolj časa za to. Čaka nas eh, še ena točka in zato predajam eh, besedo predstavnici komisije, gospod Boskej, oziroma še nekdo je prej želel besedo in nas izvoli. Si, eh, bueno, okay. Hvala lepa. Najprej hvala lepa, gospe Turtelbom, dobrodošli. Uh, Mislim, da ste na računskem sodišču opravili res izjemno delo, glede na to, s kakšnimi težavami se soočamo, kadarkoli obravnavamo vprašanje nevladnih organizacij. Nevladne organizacije niso vedno neutralne. Prejeli smo tudi cel seznam podjetij, ki so na borzah in potem mi njih financiramo kot nevladne organizacije. No, lepo prosim. Če nam je všeč ali ne, <clears throat> obstaja precej široko pojmovanje v javnosti, da obstajajo nekatera podjetja in da ne omenjam drugih akterjev, ki prejemajo ogromno sredstev z naše strani. Hvala lepa, gospod Tortolbom, ker je omenila tudi ta vprašanja v poročilu. Zelo pomembno je, da preverimo, ali je dober sistem, preko katerega nevladne organizacije dostopajo do evropskih sredstev. tako na področju migracij, kot tudi na področju beguncev, bi morali biti bolj previdni. V tem kontekstu bo sicer težko preveriti, kdo je bil končni upravičenec vseh evropskih sredstev. Želim si, da bi bili malce bolj neutralni. Entitete, akterji, ne vem, nekateri akterji niso nevladne organizacije, delajo za precej drugačne interese, gre dejansko za podjetja in niso nevladne organizacije. Zelo pomembno je, da preverimo, ali naš sistem deluje, kar pa zadeva identifikacijo nevladnih organizacij. Gospa Turtel bom v svojem predlogu tudi navaja, katere podatke bi morali preverjati, kako preverjati vsote. Imamo obzorje 2020, imamo Evropa državljanov, globalna Evropa, cel niz različnih skladov in sredstev je na voljo. Vem, da je prišlo do racionalizacije pri številnih evropskih proračunskih postavkah in ciljev, tudi zaradi ponovne nacionalizacije nekaterih tematik, ampak tisto, kar mene skrbi, je, da smo v zadnjih letih bili priča temu, da so nekatere organizacije, ki so resnično imele neko evropsko poslanstvo in ki so sodelovali v razreševanju evropskih konfliktov in ki so bile edine, ki so uspele stvari premakniti naprej in izvesti evropske ukrepe, doživljajo to, da jih postopoma nadomeščajo nacionalne organizacije. Nacionalne, verjetno veste, na kaj ciljam. Vsaka vlada, vsaka država ima svoje priljubljene nevladne organizacije, ki zastopajo bolj interese države, članice, ne pa evropske interese. In to me skrbi. Da ne bomo z evropskimi sredstvi pomagali napačnim organizacijam, pomagati moramo tistim, ki imajo to evropsko poklicanost, ki znajo preseči zgolj nacionalne interese. Saj so nam znane te zgodbe. Pogosto nevladne organizacije ne zagovarjajo Evropske unije, ampak kaj drugega. Zato bi si želela, da bi komisija povedala kaj več s tem v zvezi. Glede tega, kar je povedala gospa Turtel, bom mi se mi zdi, smo še korak za tem, kar predlagate. Zagotovo bi lahko še sodelovali na tem področju. Me pa zanima, ali je upravičen ta vedno večji občutek, da organizacije, ki so bolj proevropske, dobivajo manj sredstev in da dobivajo več sredstev tiste bolj nacionalistične, manj proevropske organizacije. Vielen Dank, Frau Kollegin Ayala Sender. Ich bin gebeten worden, die Sitzung zu leiten. Hvala, kolegica Ayala Sender. Sam bom sedaj nadaljeval z vodenjem seje, dokler je kolegica Gresle odsotna. Sedaj pa predajam besedo gospe Buske, ki, je, ki predstavlja generalno direkcijo za proračune pri komisiji. Izvolite. Gentleman. Najlepša hvala predsedujoči, lep pozdrav sem skupaj, spoštovane dame in gospodje. Rada bi se zahvalila poročilu za sodišču za posebno poročilo. Nenehno smo bili v stikih ob pripravi poročila, tako da se strinjamo s številnimi točkami, ne pa z vsemi. Pri nekaterih točkah se naša mnenja razhajajo. Mislim, da ste danes izpostavili različne točke. In uh, mislim, da gre tu vedno za vprašanja transparentnosti nevladnih organizacij. Tu ne gre za revizijo glede izvajanja programov nevladnih organizacij, ne gre za nadzor, ki ga izvaja komisija. Naj pa povdarim, da komisija izvaja vse preglede, ki so predvideni v uredbi, ne samo za nevladne organizacije, ampak za vse upravičence, ki izvajajo evropski proračun. Naj se spustim še podrobneje v vsebino te revizije. Kolegi iz GDNIR in eh, DEFKO so tudi z mano in eh, se lahko odzovejo na specifična vprašanja. Poročilo navaja veliko ugotovitev, s katerimi se komisija strinja. In v odgovorih komisije na podlagi tega poročila smo že povedali, da smo okrepili transparentnost. Komisija je zelo predana zagotavljanju transparentnosti in mislim, da smo ena izmed tistih eh, organizacij na globalni ravni, ki zagotavlja veliko informacij glede izvajanja proračuna. Računsko sodišče je podalo tri poročil, podalo štiri priporočila, komisija pa je sprejela tri, tako da lahko povem sedaj, kaj smo storili na podlagi teh poročil. Najprej začnemo s tistimi poročili priporočili, se, s katerimi se strinjamo. Torej, najprej drugo priporočilo. Pri drugem priporočilu sodišče predlaga komisiji, da dosledno uporablja pravila glede nepovratnih sredstev, upoštevajoč sektorske posebnosti. Ne povem, da to priporočilo sprejemamo in menimo, da smo nekatere ukrepe že sprejeli prek prilagoditev, ki smo jih uvedli v zadnjo različico finančne uredbe. V skladu z novo finančno uredbo sedaj jasno navajamo načela glede dodeljevanja nepovratnih sredstev. Potem, glede tretjega priporočila, tu sodišče predlaga komisiji, da izboljša zagotavljanje informacij glede skladov, ki se izvajajo pred nevladnih organizacij v okviru različnih schem nepovratnih sredstev. Področje raziskav smo že izboljšali. V preteklosti smo že zagotavljali transparentnost informacij glede delovanja koordinatorja. Na področju raziskav sedaj zagotavljamo informacije, ne samo glede koordinatorja, ampak tudi vseh drugih upravičencev skupnih skladov Evropske unije. Obenem razpravljamo tudi, kako bi v prihodnje lahko izboljšali sisteme upravljanja, zato da bi lahko zbirali to vrstne informacije tudi na področju zunanjih ukrepov predlagali smo prilagoditev sistemov upravljanja, zato da bi sklade na tem področju bolje upravljali, zato da bi pridobili informacije glede vseh korakov izvajanja evropskega proračuna. Glede četrtega priporočila. Eh, tu predlagate, da komisija izboljša nabor podatkov, ki se jih na to objavi. In naj povem, da smo mi predani preglednosti in tudi natančnosti. Zato smo sprejeli ukrepe na samem terenu. Začeli smo z um, pobudo za transparentnost oktobra 2017 na samem terenu in uh, rezultat tega so Eh, podatki, ki so bili na voljo novembra 2017. Bomo pa podrobneje preučili tudi druga priporočila sodišča in eh, uvedli ukrepe, ki so potrebni. Poleg tega je računsko sodišče podalo priporočila tudi glede posrednega izvajanja sredstev, kadar se skladi izvajajo prek eh, organov Združenih narodov. Mislim, da je v tem kontekstu, ko gre za posredno upravljanje, pomembno, da upoštevamo celoten stebr predhodne ocene. To je mehanizem, ki zagotavlja možnost komisije, da zadeve preveri in da preveri zaupanje in dosledno izvajanje strani organizacij, s katerimi sodeluje. In eh, tudi ta stebr smo prek nove finančne uredbe okrepili. Torej, dotaknila sem se treh priporočil, ki jih eh, sprejemamo, četrtega pa, kot rečeno, ne moremo. Zakaj? To priporočilo sodišča pravi, da bi komisija morala izboljšati svoj računovodski sistem in da bi morali zagotoviti jasne interne smernice in kriterije glede opredeljevanja nevladnih organizacij. Tu mora biti jasno, da komisija želi biti transparentna, ampak enotne opredelitve nevladne organizacije nimamo in tega predračunovodskega sistema tudi ne bomo rešili. Sama sem pristojna za to, sem uh, uradnica, ki se ukvarja prav s temi vprašanji in um, nimamo jasne opredelitvene vladne organizacije. Tudi opredelitve na nacionalnih ravneh niso jasne. Tako da, če v kontekstu našega sistema opredelim. Uh, um, nevladno organizacijo me bodo naslednji dan eh, že začeli obtoževati, zakaj sem pri opredelitvi izbrala nekatere kriterije, drugih pa ne. Pred nekaj leti je parlament eh, razpravljal o tej težavi glede opredelitve nevladnih organizacij in eh, takrat je parlament prosil komisijo, da opredeli pridobitno organizacijo in nepridobitno organizacijo. In mi smo se odzvali na to vašo prošnjo. Odbor KONT je podal to zaprosilo. In v skladu s informacijami, ki smo jih na to pridobili, smo prilagodili tudi naš sistem računovodanja. In sedaj se to uporablja za vse entitete, ki so prijavljene v našem registru. Ampak ker nimamo opredelitvene vladne organizacije, sama ne moram preverjati, ali je neka organizacija takšne narave ali ne. Glede na to, da vsi govorimo o nevladnih organizacijah, potem eh, prosimo, da se organizacije, torej upravičenci do finančnih sredstev Evropske unije, da če so nepridobitne organizacije, da podajo samo prijavo, torej izjavo, da so nevladna organizacija v skladu z zahtevami nacionalne zakonodaje, naprimer. To je pobuda, ki smo jo sprejeli pred nekaj leti, ampak takšne samo prijave ne moremo preverjati zaradi tega, ker nimamo kriterijev. Komisija meni, da bi kakršnikoli dodašni kriteriji na evropski ravni zahtevali harmonizacijo koncepta NVO-ja in so zakonodajalci bi se morali glede tega dogovoriti. Komisija ne more sama uvesti takšne opredelitve. Če sklenem. V končni fazi priznavamo nevladne organizacije kot ključne akterje z vidika upravljanja in ključne entitete pri izvajanju evropskega proračuna in zato smo predani podpori takšnih subjektov. Ne podarim, da je komisija ena izmed najbolj transparentnih organizacij na svetu, ne glede na to, za kakšna vprašanja gre, vedno smo transparentni pri svojem delu in pri sodelovanju z drugimi. Je pa res, da so vedno možne izboljšave in um, na tem področju so seveda koristna tudi priporočila računskega sodišča. Najlepša hvala. Ja, torej, glede transparentnosti lahko še spregovorimo. Gospa Turtelbom in na to bo kolega Dojče dobil besedo. Izvolite. Uh, first of all, I would like to stress that uh, indeed the audit was not. Najlepša hvala, naj podarim, da to prvo priporočilo ni na podlagi pregleda posameznih projektov. Mislim, da je kolegica Jakobsen bila pristojna za veliko posebnih poročil, v katerih smo se spuščali v posamezne projekte, v rezultate posameznih projektov. In to sem že izpostavila v uvodu svoje predstavitve. Ne ponovim. Pri tej reviziji je šlo za to, da izvemo, kdo počne kaj in koliko sredstev prejema vsak akter, ter kako se to vrstne informacije razkrivajo. Potem, ko smo preučili vse sisteme, smo ugotovili, da imamo sistem APAC in da se tu unesejo podatki z oznako nevladna organizacija. Opredelitev pa ni jasna. Zato smo predlagali, da kadar unašate uh, informacije v ABAG, glede na to, da nimamo jasne opredelitve, bi bilo dobro, da pred donosom predvidimo takšno jasno predelitev. Tudi raziskovane inštitucije in univerze so opredeljene kot eh, NVO-ji. Ne pravimo, da se ne poslužujejo takšnih informacij, ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, da je jasno, kaj je nevladna organizacija. Mislim, da je to v interesu evropskih davkoplačevalcev, pa tudi nevladnih organizacij samih, ki prejemajo nepovratna sredstva ne samo z evropske ravni, ampak tudi strani držav članic in od privatnih akterjev. Zato smo podali to priporočilo. Po našem mnenju nevladne organizacije same po sebi, po sebi niso bolj tvegani upravičenci kot drugi. Uh, gre za dobro izvedene projekte, predvsem na področju zunanjih ukrepov. Nepovratna sredstva Evropske unije se teh, na tem področju pretakajo po več ravneh nevladnih organizacij. Včasih eh, to zadeva tudi konzorci nevladnih organizacij in um, organizacije Združenih narodov. In zaradi tega prihaja do tvegan glede transparentnosti. Zato sem tudi podala svoj primer. Na nekem vzorcu smo gotovili, da tudi Združeni narodi ne upoštevajo lastnih pravil in ne upoštevajo lastnih opredelitev. Zato, ko gre za neposredno upravljanje, so zadeve zelo jasne, kot smo dejali v priporočilih. Če pa gre za posredno upravljanje, pa zadeve niso dovolj jasne. Z našimi priporočili želimo pravzaprav izboljšati sistem mislim, da je večja transparentnost v našem skupnem interesu. Mislim, da sem se s tem pravzaprav odzvala na čisto vsa vprašanja, če pa sem nekaj pozabila, pa me prosim kar opomnite in se bom dopolnila. Sedaj pa kolega Dojč. Ker sem se jim tiste telno, ko sonj. Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani kolegi. Hmm. Predsednico se strinjam. Mislim, da osebinskih vprašanj ni treba razrešiti sedaj, ampak na neki točki bo moral parlament razpravljati tudi o takšnih osebinskih vprašanjih. Treba bo razjasniti, tako je z nevladnimi organizacijami, ki jim namenjamo evropska sredstva. Tu gre za milijarde in deloma v tem primeru odlača, odloča komisija deloma pa organi držav članic. Treba je upoštevati, da gre tu za davkoplačevalski denar. Na neki točki bo treba razpravljati o podpori nevladnim organizacijam, ki se želijo boriti proti prosti trgovini. Treba se vprašati, a je to v skladu z našimi načeli pojasniti je treba tudi vprašanje dejavnosti NVO-ja v preteklih letih. Mar niso NVO-ji morda v zadnjih letih opravljali celo naloge, ki pripadajo državi? Ali se niso nekatere nevladne organizacije preoblikovale v kvazi državne storitve? Ne vem, morda sicer ne bi bilo primerno o tem govoriti danes. Vsekakor pa hvala računskemu sodišču za posebno poročilo. Vaše posebno poročilo je priložnost, da sprožimo poseben postopek, pri katerem ne bo treba razlikovati Med tem ali spodbujamo z evropskimi sredstvi nevladno organizacijo državno storitev ali kvazi državno storitev. Mislim, da bi morali zagotoviti transparentnost ne glede na tip organizacije ali storitve. Tudi v podjetjih na, podro na področju podjetništva vidimo raznolike oblike podjetij in vsa morajo delovati transparentno. Enako mora veljati tudi za nevladne organizacije. Mislim, da smo z današnjim dnem pravzaprav dejansko sprošili nov, novo razpravo. Sedaj ne bomo več eh, govorili samo o kritikam napram nevladnim organizacijam, čež da njihove delavnosti niso transparentne že samo zaradi tega, ker gre za nevladno organizacijo. Mislim, da moramo prenehati s to vrstnim diskurzom in um, prepričan sem, da ne bo to pomagalo naprej. Najlepša hvala, na koncu pa še poročevalka Klaudija. Ne, prav, s tem smo prišli do konca te teme.